Meglio che si siede qua. Possiamo iniziare i nostri lavori questo pomeriggio? Lepo zdrav, lahko začnemo z našim delom, torej popodanskim delom zasedanja. Že do povdne smo bili zelo aktivni, ukvarjali smo se z volilno reformo. Danes so z nami predstavniki nacionalnih parlamentov in popovdne bomo namenili razpravi o državljanski pobudi. Za to temo so pri nas pristojni štirje pročevalci, dva iz odbora za ustavne zadeve in dva iz odbora za peticije, torej Prisluhnili bomo gospe Gormaj in gospodu Lamasurju iz odbora AFKO in gospodu Hefnerju in gospe Wallis iz odbora za peticije. Vse glavne politične skupine Evropskega parlamenta so zastopane. In če bomo uspeli doseči dogovor med njimi ter dogovor s svetom in komisijo, bo ta dosje lahko k malu zaključen. Gospod Flow se nam nažalost ne more pridružiti, zato ga nadomešča gospa Gwendolyn Rutten, ki sedi poleg mene. Lepo jo pozdravljam. Predsedujoči gospod Čostel, belgijski minister, je tudi z nami. Ravno tako je z nami član komisije gospod Ševčevič. Poskušali bomo kar najbolj učinkovito izkoristiti čas in zato tako kot danes do povdne prosimo vse tiste, ki želite sodelovati v razpravi, da izpolnite formular, ki ga imate pred seboj, tako da bomo lahko organizirali svoje delo. Začeli bomo torej z uvodom naših poročevalcev, predem pa jim predam besedo. Naj vas opomnim, da v skladu s 50. členom našega poslovnika eh, je odbor za peticije pridružen odbor eh, odbora za ustavne zadeve. Predsednica odbora za peticije, gospa Maconi, je napovedala, da se nam bo pridružila nekoliko kasneje in takrat bo tudi sedla tukaj za odr. Zdaj pa prosim gospod Rutn, da začne svojo eh, izjavo, predem potem začnemo z razpravo. In gospodje poslanke poslanci, kot belgijska poslanka, pa tudi kot nekdanja uslužbenca Evropskega parlamenta, lahko rečem, da mi je veliko časa, da danes sopredsedujem temu medparlamentarnemu srečanju med odborom za ustavne zadeve in pa drugimi, torej nacionalni parlamenti. Najprej bi rada opravičila predsednika nacionalne skupščine Belgije, gospoda Flooja. V okviru naših belgijskih političnih pogajanj mora trenutno delovati, zato ni mogel priti na to srečanje. Imam pa njegovo sporočilo, pa še nekaj osebnih pripomp po delu pod prejšnjimi predsedstvi je belgijsko predsedstvo si zadalo nalogo, da uveljavi Lizbonsko pogodbo tako, da bi bilo delovanje Evropske unije bolj učinkovito in pregledno. Belgijsko predsedstvo želi okrepiti privlačnost EU in poskrbeti, da bo EU bolj prepoznana v celotnem svetu, pa tudi v Evropski uniji pri 500 milijonih državljanih in v 27 državah članicah. Državljanska pobuda je današnja tema in je enen izmed teh glavnih ciljev. Državljanska pobuda je ena izmed glavnih inovativnih tem v Lizbonski pogodbi. Leta 1979 so evropski državljani prvič lahko izvolili svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. 30 let pozneje, leta 2009, je začela veljati Lizbonska pogodba in tako imajo evropske državljane možnost, da neposredno izrazijo svoja stališča. To je velik korak naprej gotovo vsi tukaj v odboru dobro poznate to načelo državljanske pobude, je v členu 11.3 Lisbonske pogodbe milijon evropskih državljanov iz večjega dela evropskih držav lahko poda to državljansko pobudo in pozove Evropsko komisijo, da spreme ustrezne ukrepe, ki jih v tem primeru zahtevajo evropski državljani, kjer menijo, da je potrebno sprejeti zakonodajni akt v EU. Lizbonska pogodba je tako odprla pot k predstavniški demokraciji. Ta nova pot dopolnjuje reprezentativno demokracijo, na kateri temelji Evropska unija in države članice. Prav tako to omogoča Evropske komisije, da se poveže z državljani, z njihovimi mnenji in z vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da komisija ve, kakšna so njihova stališča in na ta način lahko pripravi svoje zakonodane pobude. Podrobni pogoji te pobude, naprimer spremljivost, potem um, izjave o podpori in tako dalje, vse to je potrebno odločiti v, po postopku soodločanja, tudi v skladu s poslovnikom um, parlamenta in v sodelovanju svetom. Belgijsko predsedstvo meni, da je zelo pomembno, da se ta projekt ustrezno izpele tudi s pomočjo naših različnih tehnoloških možnosti. Državljanska pobuda, se pravi čujem, bom malce upočasnila, je most med preteklostjo in pa prihodnostjo naše evropske zgodbe komunikacijska tehnologija se vse skozi spreminja in je del našega vsakdanjega življenja. Internet se je razširil po celotnem eh, svetu, ehm, sedaj je po svetu že več kot milijarda uporabnikov interneta, vedno več je možnosti za medsebojne pogovore. Sedaj s pobudo imajo vsi državljani možnost, da izrazijo svoje stališče tudi na spletu. Po elektronskih poteh se vedno bolj pogosto izmenjujejo tudi osebni podatki. Zato je treba misliti na vse to in to ustrezno uravnotežiti. Treba je poskrbeti za enostavnost in počinkovitost postopkov. Prav tako je treba tudi zmanjšati upravno breme. Obene pa je treba tudi zagotoviti učinkovitost, varnost sistema ter prepričati zlorabe. Ti veliki izzivi so pred nami in z državljansko pobudo lahko poskrbimo, da bo neposredna demokracija toliko bolj izražena tudi v vsakdanjem življenju. Današnja EU je tudi način svobode govora, kar se je sicer začelo v eni izmed evropskih držav, ki je tudi zibelka demokracije, kot ji pravimo. Sedaj imamo na srečo možnost, da pospešimo delovanje tega odličnega projekta. Državljanska pobuda bo uspešna, če bomo šli po tej poti. Sedaj ne moremo točno reči, kakšni bodo dejanski odgovori. To bomo videli šele v praksi. Predstavniška demokracija v EU pa mora biti še okrepljena v skladu s vsemi cilji, ki smo si jih zastavili. Prav tako je pomembno reči, da je to tudi pomemben instrument skupnosti, ki bo razširil delovanje EU, okrepil socialno kohezijo ter omogočil tudi um, pojavo evropskega javnega mnenja. Gospe in gospode, poslanke in poslanci, na koncu pa še nekaj osebnih pripomp. Predstavniška demokracija je možnost, da se povežemo z mladimi evropskimi državljani. Evropska unija mora biti projekt prihodnosti in to mora spodbuditi povezovanje z Evropo tudi med mladimi. To mora biti vedno naš cilj. Zmaševanje starosti za udeležbo na 16 let bi bil dober korak v pravo smer. Če pa se bo sta parlament in pa svet odločila drugače, Um, potem ni za to, ampak vseeno pa je to vendarle dober prvi korak v to pravo smer. Hvala lepa vsem za pozornost. Sedaj pa uh, vam želim veliko uspeha pri vašem delu. Hvala. Grazie, onorevole Rutten. A questo punto. Najlepša hvala, gospa Rutten. Na tej točki programa je bila sicer uh, predvidena. Eh, gospa Maconi, vendar pa še ni z nami, zato jo pravičujem in eh, pridružila se nam bo kasneje. Eh, vendar pa naj vas opomnim, zakaj pravzaprav danes gre. Govorimo o veliki novosti, o državljanski pobudi. Kot je že bilo rečeno in verjetno tudi sami veste, četrti odstavek 11. člena Lizbonske pogodbe o delovanju Evropske unije vzpostavlja načelo državljanske pobude. Evropski parlament pa je tisti, ki mora predstaviti predlog, ki bo vključeval natančna pravila o tem, kako ta cilj uresničiti. Kar nekaj pozornosti je bilo deležno naše delo, hitro smo napredovali in uh, Zato načrtujemo, da bodo novembra naši poročevalci lahko že predložili odborom svoja poročila. To je zelo pomembno in eh, vsi, ki bodo tako želeli, bodo imeli potem tudi možnost ulagati predloge sprememb. Začeli bomo z uvodnimi izjavami poročevalcev, na to pa bomo prisluhnili še predstavnikom sveta in komisije. Zdaj torej predajam besedo poročevalcem. Vsak dobi pet minut. Gospod Lamasur, želite vi začeti? Boste vi prvi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj vas spomnim, zakaj je prišlo do te nove pobude v Lizbonski pogodbi Zakaj smo to dodali v pravo skupnosti? Že prej smo imeli številne postopke, po kateri je komisija, pozdravljam komisarja Šefkoviča, lahko ob zakonodajne pobudi začela posvetovanja s parlamenti, nacionalnim parlamentom, Evropskim parlamentom, vladami pa tudi gospodarskimi in socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in podobno. Objavila je naprimer zeleno knjigo, belo knjigo in potem začela postopek posvetovanja. Obenem pa tudi naš parlament vse skozi organizira različne forume, razprave, izmenjavo mnen skupaj z odborom regiji, z ekosokom in svojim odborom za peticije, kot je že bilo prej Rečeno, na vse te načine se lahko povežemo z evropskimi državljani. Ampak tukaj pa potem naletimo na dva večja problema. Prvič, problem, ki so se skozi pojavlja in s čimer je pač treba živeti. Brusel je oddaljen od ljudi. Nacionalne prestolnice so daleč, naprimer, od svojih podeželi. Brusel pa je še toliko dlje, kot pa posamezna nacionalna prestolnica. Zato je vse toliko teže. Tukaj so potem še razlike med zvezdnimi sistemi. Ni pa kakšne evropske birokracije, razen Bruslja. Vsi evropski uradniki so v Bruslju, nikogar pa ni zunaj Bruslja pravo skupnosti, izvajajo nacionalni in regionalni organi. Nacionalni in regionalni organi prav tako dajo informacije o tem. Potem še ena težava, ki jo je prav potreb, tako potrebno rešiti. Po pol stoletja gradnje Evrope kjer smo odpravili vse ovire med nami, vse meje, vse kontrole na mejah, kjer lahko kmetijski proizvodi, blago, ljudje, kapital, vse to se lahko prosto pretaka, svobodno giblje, ne pa politična razprava. Še vedno imamo 27 različnih političnih razprav po državah tudi pri volitvah v Evropski parlament imamo v bistvu 27 nacionalnih volitev v Evropski parlament. Niso to enotne Evropske volitve v enoten Evropski parlament. Naprimer Francija, da dam primer. Naša glavna francoska TV postaja, TFA, ki jo gleda ob osmih dve tretjini francozov, nima svojega stalnega predstavnika poročevalca iz Bruslja. Kaj to pomeni? Francoske televizije ne spremljajo dogajanja v Bruslu, razen takrat, ko francoski najvišji politiki pridejo sem v Brusel, takrat jih potem snemajo, potem spremljajo, kaj se dogaja tukaj in potem v bistvu ljudje gledajo na Brusel samo z svojega nacionalnega vidika, v tem primeru francoskega. Bojim pa se, da v številnih državah ni prav nič drugače kot v Franciji. Prav zato smo prišli do te pobude. Tu je izvirna pobuda, izvira postopek, ki je, ga v večini držav ne poznamo. Nekatere države so sicer blizu tema, ampak vendar je to ni isto. To je bolj peticija in manj kakšen, recimo temu, ljudski referendum, referendum, ki ga predlagajo ljudje. To je participativna demokracija, predstavniška demokracija. Kaj tukaj želimo storiti? Evropskim državljanom, državljanom, umnoženim milijon državljanom iz toliko in toliko držav, želimo dati enako možnost, da pozovejo Evropsko komisijo, da nekaj storijo, kot jo ima možnost svet ministrov EU in pa Evropski parlament. Svet ministrov in pa Evropski parlament sta zakonodajna organa. Obene pa lahko tudi vendarle dajeta politične pobude. Iz teh pobud pa lahko potem pride do zakonodajnega akta, če to odloči Evropska komisija. To je glavna pristojnost Evropske komisije. Vedno lahko spremo nek zakonodajni akt, če najprej ta akt predloži komisija. To se imenuje monopol Evropske komisije. To je pravni monopol. Ni pa to monopol političnih idej. Kaj nam kažejo izkušnje, kaj kažejo statistike? Politične pobude za nove akte v zadnjih desetih, petnajstih letih lahko porazdelimo na tri dele, med komisijo, parlamentom in pa svetom. Enakomerno na tri dele. S to novo Lizbonsko pohodbo pa sedaj predlagamo še četrtega akterja, ki lahko podaja pobude. Državljani. Če se državljani zberejo, združijo, potem lahko pozovejo Evropsko komisijo, da nekaj stori. Komisija mora potem analizirati vsebino posameznega predloga in potem se, glede na svoje pristojnosti, v evropskem interesu odloči, ali bi takšna pobuda lahko bila pozitivna. Ali bi lahko sprejeli nov zakonodajni akt, ali pa bi, naprimer, spremenili trenutni akt, ali pa kakšnega, naprimer, celo razveljavili. Potem se seveda o tem izrečete tudi svet in pa parlament. Še zadnja pripomba. Kolegica je prepovedala, kakšen je postopek, eh, tem, o tem bomo govorili tudi še s. Um, ministrom Šestelom in pa s eh, komisarjem Šeftovičem. Kaj je tukaj razlika od peticij? Kaj je tukaj tudi razlika od protestov, ki smo jih videli včeraj tukaj v Bruslu? Tukaj, v tem primeru, državljanske pobude lahko državljani opravljajo svojo vlogo, lahko ustvarjajo evropsko zakonodajo, ampak predvsem na pozitiven način. Evropske državljane v tem primeru želijo, da se EU z nečim začne ukvarjati ali pa da naprimer državljani spremenijo nek zakon, ki ga je potrebno spremeniti. To potem lahko storijo, ne vem, sindikati, politične stranke, vsi drugi. Ampak glavni akteri naj bi bili predvsem državljani, ki jih nihče ne izvoli in pa za katere se pravzaprav nihče ne zanima. Mi parlamenti se ne zanimamo za te ljudi, zato ker so včasih preveč geografsko razpršeni, zato ker se ne znajo združiti v lobije. Ti evropski državljani so v take primer lahko način neki predhodniki uh, prav tako lahko naprimer, živijo v kakšni drugi državi članici, tam se naprimer, poročijo, potem tam se ločijo, ustvarjajo podjetja, so brezposelni, umrejo tam, so bolni, kakorkoli že. Tukaj ustvarjamo zakone. Teoretično bi morali take zadeve znati reševati, ampak v praksi pa pač nažalost ni tako. Državljani, ki imajo določen interes za določeno področje, imajo v tem primeru lahko možnost, da se neposredno obrnejo na nas, predložijo neko idejo, ne morejo kar tako reči, to želimo vse uničiti, vse razveljaviti, ampak ne, že v tem primeru lahko sporočijo, kakšne so njihove težave v vsakodnevnem življenju in kako lahko skupaj z njimi mi pripravimo zakone, ki jih evropski državljani dejansko potrebujejo. Hvala. Grazie, Najlepša hvala, gospod Lamasur, za ta natančen opis uh, temeljnega in kulturnega značaja te pobude. Sedaj pa sledi gospa Gormaj, podpredsednica te, tega odbora in ona bo nadaljevala tam, kjer je zaključil kolega Lamasor. Najlepša hvala. Gre za izredno pomembno poročilo in zato je dobro, da smo tukaj štirje akterji. Jaz, Alen in eh, dva predstavnika odbora za peticije. Zelo me veseli, da smo vsi tukaj, ker vsi to eh, zelo resno jemljemo. Želimo doseči konsens glede tega poročila. Zelo pa sem vesela tudi predstavnikov sveta in komisije, ker je dejansko pomembno, da se vidimo tukaj in zberemo vsi akteri. Tokrat imamo prvič priložnost pozdravljati med nami in razpravljati o tem tudi s predstavniki nacionalnih parlamentov. Ravno tako smo o tem že razpravljali z odborom Rigi in z Ekosokom. Veseli me, da je toliko kolegov zainteresiranih za to novo orodje participativne demokracije, ampak brez dobrega predsednika, kot je gospod Kasini, to seveda ne bi bilo mogoče. Moram pa vam povedati, kaj se je dogajalo do sedaj, zato da boste poznali ozadje. E, Z Alenom sva se dogovorila, da so si nekako razdelila e, tiste informacije, ki jih je potrebno e, posredovati. Saj veste, za vsakim uspešnim moškim je uspešna ženska in obratno. Ampak mi imamo seveda posobne težave kot Ginger Rogers, vse moramo narediti v visokih petah. Imamo torej odličen dokument, Eh, hvala vsem, ki so k temu prispevali in želeli smo poskrbeti, da v okviru trija predsedstev, torej eh, španskega, belgijskega in mađarskega predsedstva, stvari dobro delujejo in uspelo nam je pripraviti odličen delovni domen, eh, dokument. Ko smo pripravljali to pobudo smo se posvetovali s številnimi predstavniki civilne družbe v okviru parlamenta in tudi sicer, ampak vemo, da je to velika odgovornost. Eh, veste, koliko ljudi je volilo na zadnjih evropskih volitvah in zelo vesela sem bila tudi razprave danes do povdne, ko smo govorili o volilnem sistemu, kajti manj kot polovica evropejcev verjame v evropsko volitev demokracijo. Sama pa eh, vsekakor verjamem, da eh, glede na to, da smo mi štirje zelo dobro sodelovali in eh, da kljub temu, da je časovnica zelo tesna, sem vendarle prepričana, da bomo lahko imeli dobro razpravo o osnutku. Ta je namreč zdaj pripravljen, potrebno ga je samo še prevesti. Je pa potrebno omeniti, da ne samo e, odbor za peticije, tudi odbor za kulturo, pravne zadeve in državljanske soboščine bodo pripravili vsak svoje mnenje. E, je pa seveda zelo pomembno, da imamo dobro podlago, kajti dobro podlago je bolj enostavno nadgraditi. tudi kolegi iz komisije eh, so priznali, da so imeli kar nekaj težav zaradi časovnih omejitev, eh, so pa zelo eh, pripravljeni prisluhniti našim predlogom, ker smo zdaj v taki fazi postopka in zato je tudi pravi trenutek, da izvedemo to razpravo z nacionalnimi parlamenti. V velik navdih mi je bilo, da je Andrew Duff do povdne uh, Eh, dobil 26 komentarjev in upam, da se bo danes popovdne zgodilo popo podobno. Eh, želimo izboljšati osnutek komisije na tri načine. Kaj je najpomembnejše za nas kot evropske državljane? Da bo vse skupaj prijazno uporabniku. Želimo, da bi državljani imeli več informacij o državljanski pobudi. Poskrbeti želimo, da, gre, da bo šlo za močno demokratično orudje, ki se ne bo zlorabljalo, ki bo učinkovito eh, v ta namen, v katerega smo ga spostavili in ki ga bodo tudi državljani ponujali. Eh, razprava poteka o tem, ali bi morali začeti že pri 16-letnikih. Eh, sama mislim, da je to ustrezna starost za začetek razprave. Upamo pa lahko, da bo, eh, bodo države članice pripravljene spremeniti svojo zakonodajo. Predlagamo tudi določene spremembe, s katerimi se želimo izogniti nepotrebnemu administrativnemu bremenu. Kajti zelo pomembno je, da mislimo na državljane zato, da bo naš cilj dosežen. Če vam dam primer, komisija je predlagala, da se bo uh, pobuda preverila šele potem, ko bo zbranih 300 podpisov. Ali res želimo, da se to tako izvaja? Ne, zato moramo razmisliti o tem, kako to bolje urediti. Nekaj, kar je ravno tako pomembno v tem procesu, je sam zaključek. Kaj se zgodi, ko so podpisi zbrani? Uh, organizatori morajo zbrati veliko število podpisov in zato vsi na koncu zaslužijo nekaj v zameno, vsaj neko javno predstavitev, neko eh, zaslišanje, zato da se bo vedelo, zakaj je pravzaprav šlo. In eh, dva primera izboljšav vam lahko tukaj predstavim. Gospod Lamasur bi lahko podrobneje spregovoril o tem. Eh, ampak Pomembno je, da stvari dobro delujejo in z naše strani lahko povem, da zelo trdo delamo za to, da bi bil ta dosed čim prej zaključen. Želimo si, da bi ob koncu leta prišlo do dogovora o prvem branju in potem bi imeli tudi rosnodnevno darilo o prvi obletnici Lizbonske pogodbe. Vendar pa se moramo seveda dogovoriti vsi mislim tudi, da imamo dovolj časa, da vsi prispevamo svoje mnenja, da se zedinimo in da lahko uh, tudi državljano pokažemo, kaj vse lahko dosežemo s konsenzom. Eh, zelo smo eh, odprti tudi za prispevke vseh vas iz vrst nacionalnih parlamentov in upam, da boste tudi v pogodanskem delu izkazali toliko zanimanja kot do povdne. Torej, lahko vam zagotovim, da ne bomo dopustili, da bi to delo zaspalo. Eh, želimo opraviti kakovostno delo in želimo biti eh, tukaj zato, da poskrbimo za državljane. Grazie, signora Gurmaj. Allora, vol... Najlepša hvala, gospa Gurmaj. Naslednja, ki bo spregovorila, je gospa Wallis. Much, think, uh, every... Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot ste verjetno že razbrali, gre tukaj res za timsko delo, timsko delo med poročevalci, med institucijami in vsekakor želimo, da se to timsko delo razširi tudi na nacionalne parlamente ker nikoli ne bomo uspeli vzpostaviti nekega demokratičnega prostora v Evropi, o katerem toliko govorimo, če ne bomo v to vključili tudi parlamentarnih kolegov iz držav članic. Tisto, kar poskušamo vzpostaviti tukaj, pa je nekaj, kar bo privlačno in dostopno za naše državljane. Torej, gre za ponudbo z naše strani njim, da sodelujejo v evropski demokraciji in želimo, da bi se ta ponud, ponudba čim večkrat izkoristila. S kolegi iz odbora za peticije smo v veliki miri črpali navdih iz izkušenj, ki obstajajo že leta in leta na podlagi pravice državljanov, da uložijo peticijo pri našem parlamentu. To je izredno pomembna pravica, ki jo ima vsak državljan in na podlagi tega tudi imamo določene kazalnike o tem, v katero smer bi se moral razvijati ta proces in kako bi se to orodje, novo orodje lahko uporabljalo. Eh, seveda nam eh, možnost peticije ne daje eh, take možnosti pobude kot ta nov sistem, ampak vendarle lahko črpamo iz teh izkušenj. Rada bi se osredotočila na dvoje. Pravico peticije dajemo vsakemu rezidentu Evropske unije, ne glede na starost. Naj ponovim, torej vsakemu Eh, rezidentu, ne glede na starost in ne bo se ni sesulo, ni prišlo do revolucije. Uspelo nam je vzpostaviti sistem peticij, ki je na tak način odprt. In mislim, da nas je veliko tukaj v parlamentu, ki želimo, da bi morali eh, starostno omejitev znižati vsaj na 16 let. Eh, lahko pa bi zastavili stvari še širše, kajti če eh, res želimo zagotoviti udeležbo, potem je to prava pot, eh, sploh, ko gre za mlade. Konec koncev, vse, kar pravimo, je, imate pravico podpisati. Morda bo to prvi eh, akt v njihovem demokratičnem življenju, ampak imajo pravico podpisati in na ta način vstopiti v razpravo. Ravno tako eh, smo prepričani, da oziroma verjamemo to, da gre za evropsko državljansko pobudo. Če bomo torej na koncu imeli različne omejitve, različne pogoje v različnih državah, bo s tem izpadel evropski element tega, kar želimo doseči, saj pogoji ne bodo enaki. Še ena zadeva, ki jo želim omeniti, je, kako bomo preverjali podpise. Mislim, da je prav, da so države članice udeležene pri preverjanju podpisov, vendar pa moramo pri tem sodelovati vsi skupaj. Če pa začnejo katere od držav članic spraševati in eh, vem, da se bo to eh, začelo. Eh, dogajati prej ali slej. Če bodo katere države zahtevale eh, predložitev osebnih izkaznic ali drugih potnih dokumentov, eh, lahko to predstavlja oviro. Opravljene so bile določene raziskave, ki kažejo, da to deluje odvračilno. Vem, da nekatere države članice identitete ne bodo preverjale. In zato se mi zauzemamo za to, da bi tukaj ravnali po enakem načelu kot pri peticijah. Pri peticijah ne zahtevamo osebnega dokumenta. E, torej, res moramo poskrbeti za to, da bodo stvari kar najbolj enostavne. In pa še zadnja točka. In tudi tukaj gre za izkušnje iz odbora za peticije. Če državljanom nekam ponujam, nekaj ponujamo, želijo videti rezultate, želijo dobiti odgovor. In zelo jasni moramo biti, da na koncu procesa, ko je bilo ustrezno zbranih tisoč podpi, eh, milijon podpisov, bo komisija zavezana se odzvati na enak način, kot bi se odzvala parlamentu ali kot bi se odzvala ministerskemu svetu. To mora biti povsem jasno in državljan mora točno vedeti, kaj bo dobil. Torej sem za enostavnost, dostopnost in evropskost, ampak konec koncev smo vsi skupaj v tem. Hvala. Najlepša hvala. Torej, imamo štiri soporočevalce, ampak vendarle najprej med nami pozdravljam gospo Maconi, predsednico odbora za peticije, ki se nam je ravno kar pridružila in upam, da bo prisedla na odr. Torej, Najprej bo kot naslednji spregovoril gospod Hefner, s tem bodo uh, spregovorili vsi poročevalci, potem bomo prisluhnili tudi ostalim govornikom. Potem pa mm, gospa Maconi pravi, da se bo odrekla svojemu času. Potem pa vas preprosto vabim, da se nam pridružite. Nadaljevali bomo torej potem s prispevki evropskih in nacionalnih eh, poslancev, še prej pa gospod Ševčevič in predstavnik sveta. Najprej pa gospod Hefner, kot je bilo rečeno. Najlepša hvala, eh, gospod predsednik. Evropska državljanska pobuda je ena od velikih obljub, ki jih je dala Eh, Evropa evropskim državljanom z Lizbonsko pogodbo in lahko nam pomaga, da bo Evropa v večji meri postala Evropa državljanov. Kot je že povedal gospod Lamasur in tega se zelo dobro zavedamo, V evropskih institucijah in v Evropskem parlamentu smo zelo oddaljeni od ljudi. Ljudje se počutijo zelo oddaljeni od odločitev, ki se tukaj sprejemajo. In Evropska državljanska pobuda jim bo omogočila, da bodo opozorili na vprašanje, da bodo podali predloge Evropski komisiji, eh, predloge za nove ukrepe, predloge za nove odločitve, za novo zakonodajo. In v mojih očeh je to prvi nadnacionalni instrument, ki ga državljani lahko izkoristijo. To je izredno pomembno za Evropo. Namreč na ta način bomo ljudem pokazali, da imajo svoje nekaj besede v, dru, v Bruslu, da so jim vrata odprta in to je pravi odnos. Ravno zato je pomembno, glede na to, da imamo običajno enega pročevalca, včasih dva, tokrat imamo štiri iz različnih držav, iz različnih poslanskih skupin. Eh, vsi štiri zelo tesno sodelujemo med seboj ter tudi svetom in komisijo, zato da bi oblikovali kar najboljšo zakonodajo. Eh, vendar pa če sem posem iskren, do sedaj ni posem jasno, ali bo državljanska pobuda dejansko spodbudila ljudi, da se ukvarjajo z evropskimi zadevami. Lahko se zgodi, da bo pripeljala tudi do frustracije. Če bodo, naprimer, ljudje zbrali milijon podpisov na koncu, po šestih mesecih dela pa bodo na podlagi tega dobili samo pismo komisije, hvala, da ste zbrali podpise, ampak vašemu predlogu ne bomo sledili. To nedvomno ne bo dovolj. Zato je bistvo vsega, da se vzpostavi dialog, diskurs med državljani in institucijami. To je torej tisti eh, pristop, na podlagi katerega delujemo v skupini poročevalcev. Želimo, da bi bilo vse skupaj prijazno za državljane, ne preveč birokratsko in da bi bilo usmerjeno v dialog. Ne gre za odločanje, ne gre za referendum, gre za podajanje predlogov. E, torej, Če mi dovolite, da se osredotočim na posamezne vidike, kot je že bilo rečeno, smo predlagali, da se izbriše dodatni prak 300 tisočih predpisov, ki bi jo bilo potrebno eh, zbrati, da bi se komisija potem odločila, ali je predlog dopusten. E, kajti nesmiselno bi bilo, da bi uložili vse skupaj že toliko časa in denarja in energije, zbrali 300 tisoč podpisov in šele potem bi se preverjalo, ali je vse skupaj v skladu s pravili. Torej, želimo, da se to naredi že povsem na začetku. Istočasno pa se bojimo, da če bo vse skupaj eh, odprto, kot zdaj predvideva predlog komisije, lahko kdorkoli pošlje neko elektronsko sporočilo, ga poimenuje Evropska državljanska pobuda in tako bi lahko dobili na stotine neresnih državljanskih pobud. Zato predlagamo, da eh, pobudo lahko začne Eh, najmanj sedem državljanov iz sedmih različnih evropskih držav. Zato, da bo vse skupaj že od samega začetka premišljeno, ljudje se morajo usesti skupaj, se organizirati, potem pa bo komisija preverila, ali je to v um, pristojnosti unije ali ni v nasprotju s pogodbami ali ima komisija pravico pripraviti zakonodajo na tem področju in potem se lahko začne zbiranje podpisov. Tudi kar zdeva preverjanje podpisov, da ena je to že omenila. Tukaj bi nakratko izpostavil dve zadevi. Najprej časovni okvir v parlamentu ne vidimo razloga, zakaj bi moral biti predviden zelo kratek rok 12 meseci. Če bi šlo za neko nacionalno kampanjo, bi to zadostovalo, ampak v Evropi, ko je potrebno zbirati podpise v več državah članicah, pa to vredno ne zadostuje. In nočemo siliti ljudi, da bi se jim mudilo, da bi hteli. In nočemo, da bi bila ta pobuda dostopna samo velikim organizacijam. Želimo to možnost eh, odpreti tudi novim nevladnim organizacijam, ki se lotijo nekega vprašanja, se lotijo zbiranja podpisov. Zato predlagamo 18 mesecev in ne 12. In pa še zadnja točka, ki je že bila omenjena. Eh, veliko vprašanje, kakšna je razlika med državljansko pobudo in peticijo. Ali naj povem drugače kaj državljani dobijo za ta milijon podpisov. Veliko dela morajo vložiti. Če bodo res dobili samo neko pismo, to ni dovolj. Zato predlagamo, da je komisija potem zavezana povabiti državljane na neko javno predstavitev, jim prisluhniti, prisluhniti njihovim argumentom, jim odpreti vrata, ponovno, da se pač vzpostavi dialog, diskurs. In eh, to je najboljši rezultat, ki ga lahko seveda prinese državljanska pobuda. Končni eh, cilj je, da imajo državljani občutek, da lahko podajo predloge in da jim komisija prisluhne. Eh, komisija ni zavezana e, izpeljati ukrepov, je pa zavezana državljanom prisluhniti in jih vzeti resno. Hefner, and, um, in Hvala gospod Hefner in sledila bom vašemu razmišljanju ki ste ga predstavili in eh, kar zadeva oddaljenost eh, Brusla in ostalih prestolnic, eh, dam besedo gospodu Mihajlu Rodu, ki prihaja iz nemškega Bundestaga. Najlepša hvala, hvala, ker ste mi dali priložnost, da danes predstavim stališče nemškega Bundestanga, ampak to nedvomno predstavlja tudi nacionalne parlamente in res sem zelo počaščen in upam, da bom lahko tako pozitivno prispeval k tej razpravi. Kar zadeva naše stališče, mislim, da Evropska evropska državljanska pobuda mora ponuditi to roko državljanom in služiti državljanom. In res potrebujemo to pobudo, ki bo državljanom prijazna, kjer bo zelo malo birokratskih ovir oziroma jih sploh ne bo in potrebujemo tudi možnost, eh, ki bo prišla v pravem času in mislim, da moramo k temu prispevati vsi, torej tako svet, Evropski parlament in ne nazadnje tudi nacionalni parlamenti ker imamo določeno odgovornost, ki jo moramo sprejeti, izdelovati moramo z nacionalnimi vladami in oblikovati dialog. Kar zadeva poslanke in poslance, ki so danes tukaj, to so pravzaprav partnerji državljank in državljanov in to je naša obveznost. Skrbeti moramo za to, da v tem zakonodajnem eh, postopku poskrbimo za te skrbi. In eh, zato sem res vesel, da so poročevalci Evropskega eh, parlamenta, torej gospa Gurmaj, gospod Lamasur, gospod Hefner in gospa Wallis eh, to tudi dojansko pokazali in da so rekli, da vlada že velika raven soglasja in številni eh, kolegi in kolegi v nemškem Bundestagu so do sedaj že vodili dve razpravi v zvezi s to evropsko državljansko pobudo. Lahko povem, da smo prijeli številne eh, pobude, tudi opozicija je to predstavila, ravno tako moja je že usklajevala te postopke z Evropsko komisijo in izkoristili smo to priložnost, da smo podali svoje stališče s tem v zvezi. Seveda, popolnoma jasno je, da moramo imeti dober pristop, kar zadeva evropsko državljansko pobudo. To je samo vendarle dodatek demokraciji. Ampak eh, vsi smo čutili, da potrebujemo več demokracije v Evropi in da moramo resno jemati skrbi državljanov. To velja tudi za razprave. Dati moramo to evropsko dodano vrednost. Poskrbeti moramo tudi za to, da združenja in organizacije politične stranke postanejo veliko bolj evropske. In eh, nekoliko me skrbi. Opazil sem, da se sedaj večja, večji pomen pripisuje nacionalni državi. To izkoriščajo populisti, ki se želijo izolirati od Evrope in niso najbolj navdušeni nad evropskim parlamentom oziroma evropskim projektom in so na pohodu. Zato se mi zdi, eh, da bi bilo dobro, da poskrbimo za to, da ne gradimo novih zidov, ampak da ponudimo roko, da izgradimo nekakšne mostove. Gre za to, da ni dovolj, da imamo samo nacionalno podporo, nacionalno združenje ali nacionalno organizacijo, ampak da poskrbimo za to, da ta pobuda pride iz osrča Evrope in da se čim več držav vključi v ta projekt. Torej, ne smemo ga preobličevati, ampak ne smemo ga niti pocenjevati, ko govorim o evropski državljanski pobudi. Zato sem nekoliko razočaran, ker je tukaj nekaj pomislekov, nekaj ugovorov. Tudi kolega Hefner je o tem govoril, tudi ostale kolegice in kolegi rekli ste, da to ni referendum, ampak eh, pobuda. Ampak tudi, ko govorimo o to vrstni pobudi, je jasno, da vsi organi skupaj z Evropsko komisijo morajo poskrbeti za to, da se pripisuje določen eh, pomen tej pobudi. Dovolite mi, da omenim, kaj pričakujemo mi kot poslanci nemškega Bundestaga, ker sem rekel, da že obstaja velika raven soglasja, ampak dovolite mi, da omenim, kaj pravzaprav pričakujemo, kaj je najmanjše število. Tukaj ne bi znižali število. Razmišljali eh, smo o tem, tudi v Evropski komisiji smo govorili o tem, ali naj bi imeli tretjino držav članic. To je nekoliko problematično z naše strani. Mislim, da bi bilo dobro, da imamo četrtino držav članic. To je pravzaprav ta najnižji prak in mislim, da je to zadostuje. Veseli nas tudi, da smo ta kvorum nekoliko znižali in tudi tukaj bi bilo dobro, da nekoliko upoštevamo prakso in da preverimo, kaj se zgodi, kaj že velja na ravni držav članic, kakšna je tradicija, ko govorimo o tovrstnih pobudah in kako so državljani do sedaj že izkoriščali ta mehanizem. Potem dopustnost, preverba dopustnosti pobude. Po našem mnenju je nujno za to poskrbeti že v začetku pobude. Absurdno bi bilo, če bi recimo imeli 100 tisoč podpisov oziroma 100 tisoč državljank in državljanov, bi bilo zelo dejavnih, spustilo bi se v to pobudo, potem pa bi jim rekli, ja, to pravzaprav ne bo uspešno zaradi recimo vprašanja pristojnosti, ker Evropska unija za to sploh ni pristojna. In mislim, da bi bili ljudje še veliko bolj razočarani in nedvomno bi tako še dali proste roke skeptikom. To še, to še enkrat povdarjam, to moramo preveriti v začetku. Uh, potem, ko govorim o svetu in Evropskem parlamentu, mislim, da ni nujno, da se vzpostavijo novi organi za preverbo dopustnosti. Slišali smo že predlog, da bi imeli nekakšen ad hoc organ, recimo modrecev ali strokovnjakov, ki bi bili pristojni za to vprašanje. Predstavljal bi si, zakaj ne bi recimo dali mandat odboru za peticije Evropskega parlamenta. Recimo lahko bi postali del tega postopka, potem tudi Evropska komisija bi imenovala predstavnika, tako da bi imeli recimo ta organ, morda tudi kateri drug odbor v Evropskem parlamentu bi lahko to, to prevzel. Ne bom sedaj seveda spuščal v podrobnosti, ampak mislim, da bi komisija to lahko uveljavila skladno z Lizbonsko pogodbo in popolnoma jasno je, da bo komisija tukaj odigrala zelo pomembno vlogo. Še enkrat ponavljam, ne potrebujemo novih organov, ampak moramo izkoristiti te organe, ki jih že imamo. Potem pa zagovarjamo tudi naslednje ko govorimo o možnosti pritožbe. Mislim, da je to nujno. Tudi, ko govorimo o pobudi, ki eh, bi vključevala organizacije, združenja, civilno družbo, ki bi pravzaprav oblikovala to pobudo. In eh, mislim, da je nujno, da imajo možnost pritožbe, če se ne strinjajo s stališčem Evropske komisije. Morali bi imeti možnost pritožbe in to pritožbo bi naslovili na sodišče Evropske skupnosti. Še ena stvar eh, me pravzaprav pozitivno preseneča. Gre za to, da je ta postopek dober, da bi upošteval izkušnje iz prakse in to mislim, da mora biti pravzaprav nujno. To je skupni imenovalec, to so tudi predstavili poročevalci in eh, to zamisel sem našel tudi v poročilu. Mislim, da je to dobra praksa, ki je pozitivno naravnana in je prijazna za državljane in državljanke. Ko govorim o postopku, uh, ki danes velja, mislim, da tukaj si ničesar ne moremo predstavljati brez interneta. In ravno zato bi bilo dobro, da imamo možnost spletnega postopka, to je nujno oblikovati čim bolje, tako da bi imeli možnost čim večjega sodelovanja, ampak da ljudi ne bomo odvračali. Kar nekaj uspeha smo imeli, kar imamo spletni postopek v Bundestagu, že nekaj let je zelo uspešen. In eh, kar zadeva identifikacijske številke, mislim, da je to nepotrebno. Samo naslov in ime in primek. To je vsaj postopek, ki ga uporabljamo mi, ko vlagamo peticijo pri nemškem Bundestagu. Zato, zakaj bi tukaj imeli više ovire, ko govorim o evropskem postopku, o evropski državljanski pobudi? Zakaj bi bile te ovire više v primerjavi s peticijo, ki jo vlagaš pred nacionalnim parlamentom? Ravno tako pozdravljam še en vidik. Poročevalci so že omenili, da predlagajo dialog eh, s predlagateli pobude, preden bi dokončno preverili dopustnost te pobude. Če so pobudniki vložili velika prizadevanja v ta projekt, eh, če so bili čezmejno aktivni, eh, če so vlagali veliko sredstev časa in denarja v te kampanje, če so še na ulice zbirali podpise, potem bi v končni fazi morali imeti tudi to pravico, da se posvetujejo s pristojnim organom, konkretno z Evropsko komisijo in vodijo dialog. Potem pa govorili ste nekaj tudi o časovnem okvirju. Mislim, da bi bilo res eh, pragmatično in dobro, da smo eh, tukaj eh, čim bolj praktični. 12 mesecev je nekoliko premalo. 18 mesecev, ko govorim o evropski državljanski pobudi, je časovni okvir, ki je ustrezen in zadosten. Ampak še pred potekom 18 mesecev bi morali imeti možnost, da en milijon dosežeš in če bi to dosegli pred iztekom 18 mesecev, bi s tem postopkom zaključili. Torej 18 mesecev je ta zgornja meja zgornji prak, če pa prej zbereš milijon podpisov, toliko bolje. Tako da bi naslovil to prošnjo tako na svet, kot eh, tudi na Evropski parlament. Prosim vas, da res eh, čim prej poskrbite za to, da se ta postopek uspešno spelje in zaključi. Evropska unija bi morala pokazati, da resno obravnava skrbi državljanov in državljank. Ta pobuda nas nikakor ne skrbi, ravno nasprotno, navdušeni smo. Želimo jo resno obravnavati tudi v prihodnosti. Samo pogumni in drzni moramo biti, kolegice in kolegi. To se moramo zelo hitro posvetovati in upam, da bomo to speljali še v rednem zakonodajnem postopku. Hvala za pozornost. Grazie. Grazie. Allora, completiamo questa prima fase, questa prima parte. Najlepša hvala. Sedaj bomo zaključili prvi del današnjega sestanka. Spregovorili so poročevalci, spregovoril je predstavnik nacionalnega parlamenta, gospod Rot, ki je tudi povzel stališče, ki ga zastopajo nacionalni parlamenti. Zdaj bodo spregovorili predstavniki ostalih institucij. Najprej predsedojoči svetu Olivier Šastel, izvolite. Gospod komisar, gospod in gospode, gospod predsednik predstavniki Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Tako kot prejšnji govorci bi rad povedal, da je ena izmed velikih prednosti Lizbonske pogodbe gotovo krepitev demokratičnega delovanja Evropske unije. In to v več oblikah. Okrepljena vloga Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov v postopku odločanja na evropski ravni. Prav tako se krepi tudi predstavniška demokracija v Evropski uniji. Drugi, tudi predstavnica belgijskega parlamenta je povedala, ukrepila se je predstavniška demokracija, kar gre iz roko v roki z nekaterimi drugimi elementi. To pomeni naprimer tudi nova pobuda po Lizbonski pogodbi, državljanska pobuda, kjer lahko državljani pozovejo komisijo, da pripravi zakonodajni predlog. To je eden izmed najbolj vidnih konkretnih novosti v Lizbonski pogodbi. Ta državljanska pobuda to omogoča potem čezmejno razpravo In dejansko se tako lahko ustvari pravi evropski javni prostor. Ravno zato sem še posebej vesel, da sem danes tukaj med vami in da bom lahko slišal vaša mnenja. Mislim, da bo zelo dobro, da to razpravo med eh, nami, parlamentom in pa komisijo slišimo tudi vaša mnenja. Zelo zanimiva različna stališča. Je pa treba med vsemi temi različnimi glasovi treba najti ravnotežje. Včasih je to težko doseči. Pravila seveda ne smejo biti odvračilna, to ste že večkrat povedali, vsi instrumenti morajo biti blizu državljanom, morajo biti lahko enostavno dostopni. Prav tako je potrebno zagotoviti tudi vso vredostojnost in pa učinkovitost instrumenta. Kot veste, svet EU je že 14. junija, več kot pred tremi meseci, začel splošno razpravo o osnutku uredbe, ki jo je komisija predlagala za to državljansko pobudo. Ne bi šel v kakšne tehnične podrobnosti, bi pa povedal, kakšni so nekateri elementi tega dokumenta z usmeritvami. Svet predlaga, da bi imeli nekakšno minimalno število držav. Ena tretjina držav članic mora to biti svet je še dopolnil ta predlog, namreč to, da imamo na posamezno državo članico po matematični formuli določeno število državljanov na državo. Svet je potem želel reči 100 tisoč, ne 300 tisoč, kot je na začetku predlagala komisija. Splošne smernice sveta predvidevajo naslednje. nekatere pobude niso resne, nekatere so nasprotju s pogodbami, nekatere niso v skladu z vrednotami Evropske unije in takšne pobude bi že tako prijavi zavrgli. Prav tako lahko svet spodbudi komisijo k temu, da pripravi nekakšen tehnološki instrument, ki bi bil prosto dostopen, naprimer na spletu, kajti svet meni, da bi uh, takšna programska oprema lahko organizatorjem omogočila, da bi laže podali svoje pobude, obene pa bi tudi spoštovali glavne uh, predpise in pravila glede varstva podatkov. Prav tako je svet pri, mm, še dopolnil ta predlog komisije in sicer takole. Pri državah članicah in državljanih so potrebni identifikacijski podatki pri teh podporah. Vedno je treba preveriti istovetnost teh podatkov, je pa treba poskrbeti tudi za čim bolj hitro odzivanje na takšne zahteve. Na kakšni točki smo danes? Lahko govorim se, da bolj omenil sveta. Sedaj imamo konsolidirano stališče Evropskega parlamenta, tako da bomo še vedno nadaljevali s pogovori v trialogu med vsemi tremi institucijami. program je recimo bolj ali manj opredeljen in do konca tega leta bomo po vsej verjetnosti določili predpise in določbe te uredbe. Kajti svet meni, da je to nujna zadeva, da je treba čim hitreje ukrepati. Zakaj? 1. decembra to leto bo Lizbonska pogodba veljala eno leto in če eno leto po začetku pogodbe tri institucije še vedno mm, nadaljujo pogovore glede predpisov, potem državljani tega ne bodo razumeli. Državljani čakajo na to, da bodo končno lahko izražali svoje stališče in da bodo lahko predlagali komisiji, um, s čim se je potrebno v EU ukvarjati. Svet, kot rečeno, podpira parlament in komisijo, namreč imamo redna konstruktivna srečanja na to temo. Sedaj pa moramo dejansko začeti to početi v praksi, tako da bomo eh, natančno uradno določili pravila, predpise, po kateri bo delovala ta državljanska pobuda. Kot rečeno že prej, to je eden izmed najbolj demokratičnih vidikov v celotni Lizbonski pogodbi. Hvala. Najlepša hvala predsednik svetu, zato ker ste nam povedali, rad bi tudi izkoristil to priložnost in se vam zahvalil, ker ste zelo prijateljski, ker res eh, redno obiskujete Evropski parlament. In eh, kadarkoli smo prosili, da pridete, ste upoštevali našo željo. In seveda isto velja za gospoda Ševčoviča, ki je podpredsednik komisije, kar nekajkrat eh, nas je že obiskal, tako smo prisluhnili njegovim eh, stališčem in tudi veliko krat ste prisotni na plenarnem zasedanju. Tako da, gospod Ševčovič, izvolite. Thank you very much, Mr. President, dear Minister, honorable eh, members of the European Parliament. And... Najlepša hvala predstavnik sveta, poslanke in poslanci, tako evropski kot tudi nacionalni. Res sem zelo vesel, da imamo možnost, eh, da se sestanejo tako evropski poslanci kot tudi nacionalni poslanci in eh, se pogovarjamo o tako pomembni pobudi kot je Evropska državljanska pobuda, kot tudi Evropski volilni postopek. Ker če se vprašamo, kdo je velik zmagovalec Lizbonske pogodbe, to so nedvomno državljani, nacionalni parlamenti in tudi Evropski parlament. Sedaj eh, napredujemo in želimo izvajati Lizbonsko pogodbo v praksi in eh, tako bo leta zelo dobro zaživela. Rad bi se predvsem prisrčno zahvalil tistim nacionalnim poslancem oziroma parlamentov, ki ste pomembno prispevali k predpravljalni fazi evropske državljanske pobude. Portugalska, Češka republika, Irska, ko smo pripravili zeleno knjigo, ste se odzvali in to nam je pomagalo, da smo pripravili osnutek uredbe o evropski državljanski pobudi. Potem Italija, Češka republika, Portugalska in Cipr eh, so komentirali zadeve in zato smo pripravili osnutek uredbe in to mislim, da nas bo usmerilo tudi v prihodnji razpravi, ko se bomo pogajali z Evropskim parlamentom in svetom. Naj povem tudi tole res eh, cenimo zelo dobro sodelovanje sveta pod španskim predsedstvom in eh, z belgijskim predsedstvom eh, smo doživeli zelo konstruktivno sodelovanje. Ravno zato, po mojem mnenju, nam je uspelo in v zgodnji fazi smo dosegli sporazum o splošnem pristopu, samo nekaj mesecev potem, ko je komisija predstavila predlog uredbe o evropski državljanski pobudi. Seveda, sedaj smo nestrpni, želimo dobiti čim prej prečičeno verzijo in poročilo Evropskega parlamenta in slišal sem, sem, da boste to zelo kmalo predstavili. Tako bomo lahko naredili dodaten korak in eh, tako bomo lahko o tem razpravljali v obliki trialoga. Kar pa zadeva podrobnosti, mislim, da so to izjemno dobro predstavili eh, številni kolegi, tudi gospod Šastel in seveda sem zanimanjem prisluhnil stališču Bundestaga, ki ga je predstavil gospod Roth. Videl sem, da imamo številna skupna stališča, eh, da je tukaj velika mera soglasja med Bundestagom in Evropskim parlamentom. Naj tudi povem in eh, pojasnim določene zadeve, ki so jih eh, prejšnji govorniki zelo dobro in elokventno izluščili. Najprej, ko govorimo o eni tretjini držav članic. Zakaj smo se odločili za to številko? Videli smo, da je res logično, da to podpira tretjina držav članic. To je nekakšna entiteta, subjekt Eh, ki mora zbrati tolikšno število podpisov. Zakaj? Tretjina držav članic je pravzaprav ključnega pomena za okrepljeno sodelovanje skladno z Lizbonsko pogodbo, po našem mnenju. To je pravzaprav bistveno, če naj bi veljavili načelo subsidijarnosti in pregled tega načela. Pa še ena stvar je bistvena. Želi bi, da je Evropska državljanska pobuda res evropska, da ima to evropsko identiteto tako da ne bi imeli regionalne ali pa lokalne pobude. Ravno zato smo se odločili za eno tretjino držav članic. Pa še eno stvar moramo upoštevati. Pobude, ki jih predstavi tretjina držav članic, eh, bodo od Evropske komisije zahtevale, da pripravijo zakonodajni predlog. In to bo veljalo za 27 držav članic. Ta zakonodaja bo veljala v okviru 27 držav članic, zato si želimo ta evropski pristop. Potem pa cenili eh, smo vaš prispevek, ko ste rekli, da smo spremenili ta izračun, namreč formulo, ko bomo izračunali eh, število potrebnih podpisov strani držav članic. Prisluhnili eh, smo dvomom Nemčije, namreč, eh, če bi upoštevali nič cela dva odstotka, kot je bilo v izhodišču, da bi bil to recimo prevelik odstotek za Nemčijo, ker potem bi morali imeti 140 tisoč podpisov, kar pomeni, da bi Nemčija bila vključena v ta nabor. Ampak samo tisoč podpisov za Luksemburg, zato smo se odločili za ta nov sistem, kjer smo res upoštevali število evropskih poslancev in verjamem, da je sedaj ta sistem veliko boljši. S tem sicer nismo izključili velikih držav članic, ampak eh, velike države članice lahko tako laže in bolje sodelujejo v tem pomembnem demokratičnem instrumentu. Pa še ena zadeva, o tem nismo veliko govorili, ampak vseeno se mi zdi pomembno. To je pomembno predvsem za mlade. Rekli smo, da jim bomo dali eh, to možnost in to bo res prvi demokratičen instrument na ravni Evropske unije, morda z izjemo Estonije, ker bomo res eh, omogočili elektronsko zbiranje podpisov. To, mislim, pa dejansko odraža duh časa. In eh, to je res nov, zelo sodoben pristop, ker bomo imeli hitrejše zbiranje podpisov, bolje bomo mobilizirali državljane. Istočasno pa prihaja do določene mere tveganja, recimo postopek hrambe in varstva osebnih podatkov in eh, preverjanje istovetnosti. Ampak želimo uporabiti sodobno informacijsko tehnologijo, želimo mobilizirati državljane in mislim, da bi mora biti ta instrument eh, čim bolj uporabniku prijazen. Evropska komisija je prisluhnila priporočilom sveta in parlamenta, kar zdeva programsko opremo. Mislim, da je bil dober predlog, ki je rekel, da se moramo vprašati, kako imamo možnost eh, tega odprte, odprte programske opreme z odprto kodo, da pravzaprav bi tako izboljšali sistem zbiranja podpisov, da ne bi za to poskrbeli sami organizatori in seveda kot Evropska komisija eh, se bomo res eh, potrudili, da bo ta programska oprema na voljo vsem organizatorjem. Potem pa težavno vprašanje, kar zadeva dopustnost. Zakaj je dopustnost del tega predloga? Seveda po eni strani želimo spodbujati državljane, eh, da postanejo del demokratičnega življenja Evropske unije. Po drugi strani pa smo kar nekaj izkušenj eh, zlorabe že imeli, recimo zloraba pobude, ki pravzaprav nasprotujejo evropskim vrednotam, kršijo človekove pravice in eh, to so pobude, ki nikakor niso resne. Želeli smo izključiti možnost, da bi ustvarili takšno platformo, ki bi jo zlorabljali in bi služila to vrstnim namenom. Ali pa da bi imeli platforme, ki bi služile samo promociji posameznikov. Ti posamezniki bi želeli sprožiti težavno politično razpravo, ne da bi bili deležni politične podpore za omenjeno pobudo vendar pa smo že imeli neformalni trialog skupaj z evropskimi poslanci in z ministrom Šastelom. Zdaj mislim, da gremo v pravo smer in da bomo pripravili dobre rešitve. Lahko vam povem, da kar zadeva Evropsko komisijo, si bomo res prizadevali, da oblikujemo to vrstno rešitev ne bi želeli, da bi s tem sistemom pravzaprav sprožili eh, celoten stroj komisije in da bi Evropska komisija sprejela odločitev, ker bi mislim, da tako preobremenili sistem. Zelo težko bi delovali in ravno zato razmišljamo o možnosti, da bi spremenili postopek registracije Evropske državljanske pobude, da bi bila to upravna odločitev in da bi imeli možnost, eh, da če bi recimo imeli pobudo, ki nasprotuje človekovim pravicam, eh, ki so pravzaprav neresne in nasprotujejo vrednotam in niso v izključni pristojnosti komisije in ne moremo predlagati zakonodajnega predloga, to vrstnih pobud ne bomo registrirali. V odboru za peticije ste me vprašali, kako bomo zagotovili poštenost postopka. Kar zadeva Evropsko komisijo, kar zadeva vse odločitve, te lahko spodbijate pred Evropskim sodiščem. Če boste rekli, da smo zlorabili pristojnosti ali da smo naredili napako, bo možnost, da se ta napaka popravi. Ampak kar zadeva komisijo, pravzaprav vam bomo ponudili eh, nekakšno informacijsko točko, možnost posveta, možnost pomoči, tako da bodo organizatorji pobude lahko dobili vse možne nasvete, komisija jih bo usmerjala. Povedali vam bomo, kako lahko sprožite to pobudo in eh, če je ta pobuda v pristojnosti delovanja komisije, vam bomo nudili vso ustrezno podporo. Gospod predsedojoči, dovolite mi, eh, da ob koncu povem še tole. Kaj pa se bo zgodilo, ko boste zbrali milijon podpisov in bo to, bo to potrdile države članice? Zelo jasno. V štirih mesecih bo Evropska komisija tudi predstavila uradno sporočilo in tukaj bomo upoštevali vse evropske državljanske pobude. Zelo jasno bomo morali navesti, kaj nameravamo storiti s to pobudo, zakaj smo se odločili tako, kot smo se in kako želimo, da se s to pobudo nadaljuje. Tako bomo informirali Evropski parlament, organizatorje in tudi svet. In eh, razumem tudi, da obstaja potreba, da izboljšamo stik z državljanom, da izboljšamo kakovost politične razprave v Evropski uniji. Tako da javna predstavitev organizatorjev mislim, da je to zelo dobro. Rekel bi, da bi bilo dobro, ali mora to organizirati Evropski parlament ali pa komisija ampak mislim, da je v končni fazi najpomembnejše, da se pogovorimo z organizatorji, da nam predstavijo rezultate, svoje argumente, kontekst, kaj se jim eh, zdi, zakaj so zbrali te podpise in zakaj so postali del te politične razprave. Evropska komisija bo lahko tako zelo dobro sprejela odločitev na podlagi argumentov. Ob koncu pa še tole. Res upam, da tudi ta instrument. Ravno zato podpiram udeležbo nacionalnih poslancev tukaj, nam bo res omogočila, da razširimo prostor evropske razprave in eh, tako bodo evropske prestolnice lahko vodile to razpravo, da se v nacionalnih prestolnicah nekoliko več pogovarjamo o evropskih temah in problemih. Upam tudi, da ko bomo naslednjič imeli evropske volitve, potem ne bomo govorili samo o nacionalnih političnih temah, ampak bomo res imeli to dodatno evropsko razsežnost v razpravah. To pa mislim, da je res zelo pomembno za odnose z državljani in z Evropsko unijo nasploh in evropskimi institucijami ne nazadnje. Najlepša hvala. Grazie, e- hvala podpredsednik komisije. Sedaj pa je na vrsti drugi del današnje razprave in sopredsednica bo prevzela besedo. Seznam govornikov smo zaključili. Gospa Krumova, predstavnica bolgarskega parlamenta, izvolite.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 pozdravlja evropsko državljansko pobudo. Zdi se nam, da je to zelo pomemben instrument za krepitev demokracije. S tem bomo zmanjšali demokratičen primankljaj. Ravno tako verjamemo, da bomo s to pobudo dali možnost državljanov, da se nekoliko bolje identificirajo z Evropsko unijo. Ker pa zadeva finančna bremena za države, članice, mislim, da moramo eh, te eh, stroške v čim večji meri znižati. Istočasno pa seveda moramo upoštevati pravice vseh državljanov. Državljani Evropske unije eh, bodo verjetno zelo radi sodelovali pri teh pobudah, če bo šlo za konkretne pobude, če bo šlo za pobude, ki zadevajo njihov vsakdan. Ravno zato je zelo pomembno, da imamo možnost, da upoštevamo tretjino držav članic, ki bo to podprla. To mislim, da je ustrezna številka. In ravno tako se mi zdi to pameten pristop. Kar zadeva naše stališče, rekli smo, da pozitivno ocenjujemo spletni registr za prijavo pobude. V tem registru pa, po našem mnenju, moramo vključiti vse evropske državljanske pobude. Nujno pa je, da to prevedemo v vse uradne jezike Evropske unije. Ob koncu še tole. Rezultat tega medparlamentarnega srečanja bo po mojem mnenju prispeval k izboljšanju postopka, ravno tako pa nam bo omogočil, da čim prej sprejmemo ta zakonodajni instrument, tako pa bo začela ta uredba čim prej veljati. Hvala, ker ste mi prisluhnili. Hvala iz Bolgarije v Združeno kraljestvo. Lord Baunas, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, hvala, ker ste mi dali besedo. Obrvičujem se tako vam, kot tudi kolegicam in kolegov, ker uh, bom moral zapisiti to srečanje pred koncem. Pododbor za pravosodje in notranje zadeve je pregledal zeleno knjigo. In kaj smo sklenili? Pravzaprav ste številni govorniki o tem že govorili. Rekli ste, da mora biti ta proces čim bolj odprt, dostopen, da moramo v čim večji meri izkoristiti možnost, ki jih ponuja splet. Potem pravičnost na ravni držav članice mora zagotoviti. Pomembno je tudi, da so upravni stroški čim nižji, predvsem kar zadeva preverjanje istovetnosti podpisov, ki se zbirajo. Rekli smo tudi, da bi bilo dobro, da imamo določene ukrepe, ki bi nam omogočili, da bi pravzaprav interesne skupine prevzele to pobudo. Zdi se in veseli smo, da gremo v pravo smer in da bomo te cilje tudi dosegli. Vem, da nas čas preganja. In kar zadeva moj odbor, lahko povem, da skoraj da v popolnosti podpiramo stališče gospoda Rota iz Bundestaga. Ni smiselno, da bi pripravili to vrstno pobudo, če bomo zadeve tako zakomplicirali, eh, da bo birokracija prevzela to pobudo. Ni smiselno, da bi organizatorji postavili spletno stran in spostavili svoj sistem, da bi bili kompleksni postopki za preverjanje istovetnosti sprejeti, če bo to pomenilo, da bodo stroški za vlagatelje peticije oziroma države članice zelo visoki. Ne bi bilo dobro, če imamo sistem, ki bo povzročal dodatne težave z vidika varstva podatkov. Moramo oblikovati sistem, kjer bo Evropska komisija v zgodnji fazi sprejela odločitev v zvezi s dopustnostjo oziroma registracijo. Ena točka in eh, postavil bi ga pod vprašaj, kar zadeva delovni dokument eh, odbora. In sicer 25.4. to je ta odstavek, na katerega se sklicujem peta stran angliške različice dokumenta. Kaj se zgodi, če Evropska komisija spreme odločitev, da zakonodajnega predloga ne bo podala? Predlaga se, da moramo dati možnost uložitve eh, pritožbe in da to naslovimo na Evropsko sodišče. Vem, eh, zakaj bi bilo smiselno, da se sodišče vključi, če bi menili, da pri postopku nismo sledili vsem zahtevam. Če bi prišlo do napačne odločitve v zvezi s tem, ali je določena pobuda dopustna ali ne in ali naj jo registriramo. Vendar pa Evropska komisija ima pravico pobude in mislim tudi, da je to odločitev Evropske komisije, ki nikakor ne sme biti podvržena odločitvi sodišča Evropske skupnosti. Ker po mojem mnenju bomo tako zakomplicirali zadeve. Najprej imamo enostaven projekt, ki bi vključil evropske državljane, ampak če bi sprejeli eh, to, da bi Evropsko sodišče postalo del te zgodbe, bo to nepotrebno zakompliciralo zadeve. Še enkrat, predsednik, naj ponovim tole. Morda bo sodišče Evropske skupnosti vključeno v proces, eh, če se vpraša, kaj je z dopustnostjo ali napakami pri registraciji, ampak oni nikakor niso pristojni za to, eh, da bi postavljali pod vprašaj odločitev, ki jo je sprijela komisija v zvezi s konkretnim predlogom. Ker če imamo določeno možnost, da komisija zavrne to pobudo, potem nacionalni parlamenti in Evropski parlament bo to nedvomno nesel naprej in isto velja tudi za države članice, ki bodo to lahko spodbudile znotraj sveta. Hvala. Hvala lepa. Ta zadnja pripomba je bila res zelo zanimiva. Komisija imam pravico do pobude, tukaj tudi na državljansko pobudo in komisija lahko pripravi tudi politične projekte diskrecijske narave. To lahko počne. Če je neka pobuda samo političnega značaja, potem jo bo gotovo seveda moral oceniti tudi med drugim Evropski parlament. Samo toliko. Sedaj pa gospod Bruni, odbor za peticije. Gospa je, pravi nova govornica in popravlja predsednika. Rada bi se vam zahvalila za organizacijo tega srečanja o državljanski pobudi. To je odlična pobuda za evropske državljane. Tako bodo državljani lahko imeli vpliv na določene evropske odločitve. Je pa res, da če pobuda ne bo sprejeta, potem bo to za marsikoga pomenilo razočaranje. In gledajte, v imenu našega odbora lahko rečem, da moraš imeti kar veliko udeležbo in pa predvsem veliko časa na razpolago med časom, ko bo ta pobuda prišla do komisije in pa ko se bo ta opredelila za spremljivo ali pa nespremljivo. Dejala sem 5000 podpisov je dobra številka za to, ali je nekaj sprejemljivo ali pa nesprejemljivo. To je pametno, kaj ti ne bi smeli dajati lažnega upanja našim državljanom. Mi, naprimer, dobimo veliko peticij in veliko stvari časa, dolgo časa čaka, potem pa na koncu rečemo ne in če ljudje dlje časa čakajo, so še toliko bolj razočarani. Mislim, da je ta vidik zelo pomemben tudi pri državljanski pobudi, predvsem ne smemo dati ljudem lažnega upanja. Potem še drugo, kdaj bo pobuda nespremljiva. V takšnem primeru bi lahko stvar posredovali tudi odboru za peticije in upam, da bodo tudi evropski državljani tudi nam odboru za peticije poslali kakšne svoje pobude in bi jim lahko pomagali. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Glukovski, z polskega parlamenta. S dužo zadovoljenje. S... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam sem vesel, da so evropske institucije, svet parlament in pa komisija začele to delo na evropski državljanski pobudi pri procesu ratifikacije Lizbonske pogodbe je bila ta tema na polskem pogosto omenjena. To je bila ena izmed glavnih pozitivnih lastnosti evropske razsežnosti. O čem smo govorili prej? O večjem zaupanju evropskih državljanov v Evropsko unijo. Ta državljanska pobuda bi k temu lahko prispevala. Mi smo se tudi pogovarjali z Evropsko komisijo in podprli smo večino pogojev, ki so nujni, če želimo sploh sprožiti to pobudo. Ja, podpiramo večino teh pogojev, glede časa, glede starosti podpisnikov in tako dalje. Smo pa tudi dejali, da se stvari lahko spremenijo, potem ko bodo posvetovanja v naslednjih fazah. Tukaj bi lahko menil, naprimer, da bi lahko bili podpisniki tudi tisti mlajši od 18 let. Pa še tole. V polskem pravnem sistemu imamo podoben koncept državljanske pobude. 150 tisoč državljanov lahko podpre nek osnutek zakona oziroma želi predložiti razpravo o takšnem zakonu. Potem takšno pobudo obravnava parlament. To je sicer nov instrument, nimamo veliko izkušenj z njim. Zaenkrat je bilo vloženih šele nekaj pobud, kajti to je zaenkrat novost. trenutno tudi poteka določena obravnava osnutka zakona, ki so jo uložili polski državljani. Nasplošno mislim, da je to zelo dobra pobuda, tudi evropska pobuda, s katero bi se Evropa približila državljanom. Hvala. Lepo, podobno imate tudi na polskem. 150 tisoč ste rekli, no sedaj pa, um, gospod Jenki, portugalska plamenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z velikim zanimanjem smo na portugalskem pozdravili državljansko pobudo, podrobno smo razpravljali o njemu, pogledali smo vse pluse in minuse. podpredsednik komisije Ševčovič se prav tako pogovarjal z nami. Imeli smo seminar v portugalski nacionalni skupščini, izmenjali smo stališča. Potem je tudi odbor za ustavne zadeve in pa evropske zadeve v našem parlamentu o tem razpravljal. Seveda je bilo tukaj v našem parlamentu več različnih političnih stališč. Tukaj imamo namreč v parlamentu šest političnih skupin. Ampak zanimivo, vse te skupine so dosegle soglasje glede enega izmed glavnih elementov v tem predlogu. Portugalski parlament, oba odbora, odbor za ustavne zadeve in odbor za evropske zadeve. Oba odbora sta brez zadržkov podprla ta predlog parlamenta in sveta. No, vseeno pa mislim, da je dobro povedati tudi tole. Med razpravo so bila vendarle izražena nasprotujoča si stališča kar veliko govorcev namreč izrazilo pomislek glede tistega, kar je prej omenil gospod Lamasur. In sicer to, da je potrebno vedno oceniti spremljivost določene pobude, še posebno glede velikega števila podpisnikov, naprimer 300 tisoč. Na drugi strani je problem v tem, da um, bo morda na koncu marsikdo razočaran. Sploh potem, ko je toliko časa in truda porabil za to, da je pridobil toliko podpisov. Funkcionalno gledano, sveda vem, da je tukaj kar veliko prednosti. Tudi se navezuje na tisto, kar je prepovedal komisar. Namreč to, da se lahko nekdo tudi pritoži na odločitev. No, tudi tukaj smo slišali veliko pomislekov in mislim, da je treba vse te pomisleke ustrezno poštevati. Na koncu bo morda vsa odgovornost padla na pleča komisije, sploh če bo rekla ne, če določena pobuda ne bo spremljiva. Pri tej državljanski pobudi je seveda treba poštevati tudi um, vidik reprezentativnosti. Je pa gotovo ta pobuda zelo pomemben temeljni kamen pri gradnji evropske identitete. Te pobude ne bi smela ogrožati pretirana birokracija pri uveljavljanju postopkov, ki urejajo to pobudo. Prav tako je ne bi smeli izkoriščati, zlorabljati za nepotrebno kritiziranje. To še posebno velja glede občutljiva vprašanja spremljivosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bronc iz Evropska parlamenta. Hvala lepa. predsedujoča. Komisija bo se skozi preverjala to državsko pobudo. Komisija bo morala tudi sprejeti ustrezno prijavo. Dejala bo, da bo to pač v skladu z evropskimi vrednotami. Mora biti dosledna z evropskimi vrednotami, kot če bi rekli s sovjetskimi vrednotami. Prav tako bo treba še preveriti, ali je zadosti podpisov. Prav tako mora komisija reči, da eh, na koncu, glede milijona Eh, podpisnikov, kajti komisija še vedno lahko reče ne. Prav tako to ne pomeni nujno referenduma, prav tako se ne bo um, posvetovalo z evropskim državljani. Prav tako se treba vprašati, ali je evropska državljanska pobuda sploh pravi izraz. Običajni državljani brez podpore velikih političnih skupin ali pa komercialnih organizacij zelo težko dobijo 300 tisoč ali pa milijon podpisov, sploh pa ne iz uh, devetih različnih držav v 12 mesecih. Mislim, da je to popolnoma utvara. Uh, popolno utvara. To pomeni, da na koncu ne bo uspešnih pobud ali pa bodo pobude le takrat uspešne, ko bodo to želeli storiti določeni akteri kot politične skupine. Tako bodo politiki ponovno poslušali samo tisto, kar želijo slišati. Tukaj smo slišali demokracija, neposredna demokracija in podobne izraze. Ne vem, če kdo misli, da bomo to imali resno. Milijon naj bi pomenil obvezni referendum in drugič, um, ta pobuda mora biti v skladu z evropskimi oziroma sovjetskimi vrednotami, kot je gospod Čefičovič dejal. Te vrednote mora biti. Um, kot pravi gospod um, Šefkovič, demokracija, ampak um, to v bistvu tukaj ni demokracija, ampak je um, politični centralizem.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 dosedanjo razpravo in predstavnik komisije je govoril o tem, da se splača odpraviti demokratski primankljaj. Zame kot ustavnega pravnika je pomembno vedeti, zakaj Evropska unija se loteva to vrstnih akcij. To so nekakšne nadomestne akcije, nadomestni ukrepi. Zakaj niste vi evropski eh, parlamentarci si pridobili zakonodajne pobude. Zakaj nimate predloge, eh, zakaj nimate pravice vlagati de, zakonodajnih predlogov? Vi ste izvoljeni strani eh, evropskih državljanov zato, da zastopate raznolikost interesov evropskih državljanov, evropskih dežel v Evropskem parlamentu. In Edino prav bi bilo, da bi te interese lahko podkrepili tudi z zakonodajo. Mislim, da gre razprava tukaj povsem v napačno smer. Pomembno je, da imajo ljudje možnost preko de neposredne demokracije se angažirati v politiki, sodelovati in sodelovati pri sprejemanju odločitev, vendar pa mislim, da ne gremo v pravo smer. Poleg tega je tukaj eh, predvidena tudi varnostna klauzula, celo več to vrstnih klauzul, kajti Evropska komisija tudi ne želi, da bi z državljansko pobudo eh, komisiji oteževali življenje. Gre naprimer za to, da je mogoče določene pobude zavrniti če te niso usklajene z evropskimi vrednotami. Ampak kdo odloča o tem? Kdo odloča o tem, kaj je v skladu z evropskimi vrednotami in kaj ne? To je posem sem, uh, samovoljno, to so posem samovoljni sklepi. Mislim, da je demokracija verodostojna takrat, kadar eh, poslanci iz izvoljene institucije Evropskega parlamenta v tem primeru tudi imajo možnost ulagati predlogi uh, V takem primeru bi res lahko rekli, da ne gre več za monopol Evropske komisije, ampak to je zelo dolga in eh, stara razprava. Že toliko krat smo govorili o tem, tukaj pa se ne lotevamo vzrokov, ampak poskušamo samo nekako omiliti posledice. Ta filter, ki je omenjen v predlogu, Mislim, da bo predstavljal veliko administrativno oviro, tudi ko gre za kvote in mislim, da bi bila Evropska unija dejansko bolj demokratična takrat, ko bodo tudi bolj kritične državljanske pobude našle pot do mize Evropske komisije. Kaj ti, če sedaj razmislimo o tem, kaj imamo pred seboj, gre tukaj enostavno za to, da se ignorira določena mnenja. Prihajam iz države, kjer je 40 let vladala diktatura. 40 let je ena stranka narekovala, katere vrednote so prave in pravilne in katere ne. In mislim, da eh, to ni prava smer prav je, da krepimo neposredno demokracijo in dobro je, da uvajamo to vrsten instrument, kajti to konec konca predvideva Lizbonska pogodba. Ampak vendarle mislim, da je pomembno, da tudi evropski parlamentarci dobijo zakonodajno pobudo. Danes dopoldne smo govorili o tem, da je ljudem vseeno za evropske zadeve in to ravno zato. Ravno zato, ker Evropski parlament kljub Lizbonski pogodbi še vedno ne more zastopati in posredovati želja evropskih državljanov, kulture njihovih državljanov. Namesto tega pa gradimo neko super državo. Hvala. Komitij. Hvala. Predstavnik Grškega parlamenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. A... Najlepša hvala. Dejavan sem v odboru, ki se ukvarja z evropskimi zadevami in eh, v tem odboru smo obravnavali tudi ta predlog in prišli smo do zaključka, da je predlog zelo uravnovešen, kar zadeva ključne elemente. Enako pa velja tudi, kar zadeva predpogoje, ki morajo biti izpolnjeni. Zato, da lahko podamo predlog za državljansko pobudo. V zvezi s tem pa lahko podam naslednje pripombe. Besedilo komisije, vsaj v očeh pravnika, ki se tudi politično udejstvuje, eh, izkazuje neko posebnost. Namreč tukaj se poskuša ukrepati objektivno in tu je objektivnost, ki je ne najdemo pogosto v družbi. Kaj poskušam povedati? Predlog komisije govori o pobudi, ki izhaja strani državljanov in ki zahteva od Evropske komisije, da pripravi predlog zakonodaje na določeno posem konkretno temo. V praksi pa se bo verjetno bolj dogajalo naslednje. Dobili bomo pobudo strani državljanov, Eh, ta pobuda ne bo dala Evropski komisiji veliko manevrskega prostora pri oblikovanju zakonodaje, temveč bo ta pobuda eh, zahtevala posebno specifično zakonodajo, posebno specifične rešitve. In če bomo ustrajali pri takem modelu državljanske pobude, se za komisijo zastavlja vprašanje. E, namreč, e, komisija reče, da je. E, naprimer neka pobuda dopustna, da se lahko postopki začnejo. Komisija pa potem predlaga nekaj posem drugega kot tisto, kar so si zamišljali državljani, ki so začeli s pobudo in to je potem težava. E, torej, komisija e, sprejme pobudo, vendar pa potem pripravi zakonodajo, ki gre posem v drugo smer. To je prvi problem. Drugi problem pa je naslednji. v našem sistemu je predvideno, da oblasti pogosto tudi eh, omogočajo eh, neko zlonamerno interpretacijo to vrstnih pobud. To bi lahko privedlo do tega, da bi komisija enostavno zavrnila določeno pobudo. In eh, vprašanje je, ali v sistemu eh, ravnotežja, eh, v sistemu nadzora bi lahko tukaj tudi Evropski parlament dobil v pogled in preveril, ali je bila neka pobuda ustrezno obravnavana. In pa še zadnja pripomba. Glede na to, da vedno bolj vstopamo v dobo elektronske komunikacije, se sprašujem, zakaj Evropska komisija ne da na voljo, naprimer, svoje spletne strani, zato da bi se tam vzpostavila neka stran, ki bi omogočala obveščanje državljanov. Na ta način bi izmenjava informacij in zbiranje podpisov lahko potekala enostavno preko te spletne strani, seveda z ustrezno tehnično podporo. Hvala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 Tukaj imam določene dvome, moram reči. Ta celoten predlog je temeljen na modelih um, sindikatov, nevladnih organizacij, socialnih partnerov. Ja, to že, ampak običajni državljani pa bodo težko v tako velikih številkah podprli neko pobudo. V praksi bo to praktično neizvedljivo. Naprimer, tretjina Država članic mora biti zastopana v vsaki takšni pobudi. Številni predlogi so nekateri želeli izmanjšati to število, naprimer na četrtino, petino držav. Četrtina bi bila nekaj izvedljivega. Mislim, da bi lahko tudi večina v tem parlamentu to podprla. Lahko bi zmanjšali ta prak. Še vedno pa nasplošno imamo preveč birokracije, ko gre naprimer za preverjanje podpisov in pa za varstvo podatkov. Seveda varstvo podatkov je pomembna zadeva, ampak vseeno. Glede tega zbiranja podpisov mislim, da je nekaj stvari malce nejasnih in nas pravljajo za drego. Poleg tega pravite, da je treba vedno spoštovati tudi evropske vrednote. Komisija očitno pač želi popolnoma odpraviti nekatere zadeve, kjer ne želijo nikakršnih pobud. Komisija pač, naprimer, ne želi pobud, naprimer, glede turškega vstopa v Evropsko unijo in podobno. Tukaj, naprimer, ima javnost drugačno stališče kot pa uradna Evropa, Evropska unija. Nekatere teme so pač tabu teme, očitno. Po drugi strani pa še vedno govorite o evropskih vrednotah. Pa to, da se treba boriti proti populističnemu ozračju. Vsakaša pobuda bo zato morda zatrta v kali, če bo šlo tako. Če si pogledamo poročilo parlamenta, potem vidimo, da je tukaj ta ideološki test ali je določena pobuda v skladu z evropskimi vrednotami. Ta test eh, spremljivosti se lahko um, opraviš na začetku pobude, ampak v predlogu komisije je nekaj drugega. Tam piše potem o 300 tisoč podpisih ali pa morda 100 tisoč ali pa nekje med 100 eh, in pa 300 tisoč. Ampak če ob prijavi ne moreš preveriti, kaj je v skladu s evropskimi vrednotami, potem se lahko določena zadeva zavrne šele poznaje med zbiranjem podpisov. Šele takrat, na primer, se lahko odloči, ali bo komisija sploh lahko ukrepala na podlagi posamezne pobude. Tukaj potem še eno praktično vprašanje. Komisija bi imela dva meseca za to, da ugotovi, ali je nekaj spremljivo ali ne. V tej fazi se morda že prenehalo zbirati podpise, kajti predlagatelji sploh ne bi vedeli, ali bo neka pobuda na koncu spremljiva, spremljiva ali ne. v teh dveh mesecih je treba torej ugotoviti, ali je nekaj spremljivo, ampak to bi lahko rešili na 12 mesecev. To je tudi čas, v katerem morajo predlagatelji zbrati podpise. Gospod predsednik. Ja, tukaj so še drugi. Podpredsednik, um, prosim, če me nadomestite, nekaj moram iti, nažalost. Upam, da boste še vedno tako uspešno delovali s stankom. gospod Ševčovič, potem predstavnica Belgijskega parlamenta in gospa Maconi, predsednica pridruženega odbora. Vse vas lepo pozdravljam, prav tako vas prosim, da potem na koncu um, poveste nekaj zaključnih misli. Vsem pa hvala lepa, da ste prišli. Tilianidis, Darnamrau, uh, eh, Mirizar. Hvala lepa. Sveta pa gospod Celidis. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prepričan sem, da ta velika novost, ki smo jo dobili z Lizbonsko pogodbo, čeprav včasih na to radi pozabimo, pomeni nekakšen skok s padalom. Po eni strani vzpostavljamo pogoje za to, da bi odpravili demokratski primankljaj in za to, da bodo državljani dobili občutek, da imajo pravico sodelovati v pogovorjih z evropskimi institucijami, vendar pa po drugi strani vendarle vsekakor obstaja možnost, da če ne bomo zelo previdni pri postopkih, eh, se lahko zgodi, da bo ta pobuda izpadla kot nekaj povsem smešnega in nam bo prinesla več težav kot koristi. Mrsikaj je že bilo povedanega, opozorjeno je bilo na nekaj paradoksov. Uh, In kaj hitro se nam lahko zgodi, da bomo razočarali državljane, še preden bo ta pobuda sploh začela delovati. Tudi pri nas v ciprskem parlamentu smo na dolgo razpravljali o tem instrumentu, svoje pisne sklepe smo vam tudi eh, posredovali in načeloma imamo pozitivno stališče glede te ideje. Imamo pa tudi nekaj konkretnih predlogov za spremembe. Naj pa povdarim nekaj. Če se bo ta korenita sprememba, ta radikalna novost uresničila, moramo biti gotovi, da bo vse to dejansko pripeljalo do nekega dobrega konca. In tukaj mi dovolite dve pripombi, ki mislim, da sta zelo pomembni. Zelo težko je razumeti, da Evropska komisija izvaja eh, tako nadzor, kot eh, je istočasno tudi institucija, ki je nadzorovana. To je potrebno omeniti posem na začetku. In pa drugič, in tukaj se ponovno lotevamo vprašanja dopustnosti. Eh, če predlog Evropske komisije. E, torej, če sprejmemo in, do, in komisiji dovolimo, da bo preverjala dopustnost pobud, potem se mora to narediti kar eh, najbolj na začetku samega postopka vendar pa utegnejo državljani tukaj dobiti občutek, da gre za nekakšen filter, ki je ugrajen v postopek za to, da bi državljanom preprečili udeležbo v tovrstnih pobudah. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Meristar iz Estonskega parlamenta. Eesti parlamendis arutati. Hvala lepa estonski parlament je prav tako razpravljal o evropski državljanski pobudi februarja. Pri tem pa je tudi januarja naša vlada razpravljala o tej temi. Ministrstvo za pravosodje je pripravilo mnenje. No, sama sem sicer želela sodelovati v razpravi, vendar pa nisem bila povabljena sem iz stranke zelenih. Zato moram reči, da se moja stranka ne strinja z vsem tistim, kar je bilo odločeno v Estoniji. Sama se prav tako ne morem strinjati z vsem tem, kar mora sedaj v bistvu predstaviti kot uradno stališče Estonije. Veliko je bilo že izrečenega in zato bi povedala nekaj, česar morda še nismo slišali. Estonski parlament je poslal pismo komisiji. Dejali smo, da podpiramo posebne določbe za uložitev evropske državljanske pobude. Potrebno je natančno predriti, kdo lahko predloži tak predlog in pa treba je oceniti vredostojnost posameznika oziroma tistih, ki z njim sodelujejo. Prav tako je treba dokazati, kako se nekoga financira, odkje prihajajo sredstva. Potem pa še glede podpisov, števila podpisov. Estonska vlada meni, da bi šest mesecev moralo biti dovolj za zbiranje vseh podpisov. Moja stranka pa takšnega roka ne bi mogla podpreti, ker to ni realističen rok. Odbor za ustavne zadeve v našem parlamentu je potem to zadevo predal odboru za evropske zadeve v našem parlamentu. Ta odbor se je na koncu izrazil takole. Ne bi se smeli strinjati z eno tretjino ali pa eno četrtino vseh držav EU. Mi mislimo, da bi moralo pisati državljani iz večine držav članic. Skratka, veliko stvari je še odprtih, o tem se je še potrebno pogovoriti. Uh, lepa, sedaj pa vas kar prosim, da odgovorite na vprašanje oziroma podate končne pripombe. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Mislim, da je bila zelo zanimiva. Ta instrument je nekaj posebnega. Poslušali smo predstavnike Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov, sedaj pa bi tudi sama še predstavila nekaj pripomb podlaga tega mehanizma je pogodba. V pogodbi piše, milijon državljanov lahko loži to pobudo, prav tako tudi piše, koliko držav članic naj bilo v to vključenih, prav tako piše, da mora tak predlog spadati v pristojnosti Evropske unije. Te tri točke so izhodišče. Potem se tuškaj še druge meje, kakšen drug prak, vse to pa je treba bolj kritično razsojati, kaj ti to v pogodbi ni natančno zapisano. To, da imamo prak v pogodbi, je rezultat tega, da je ta instrument še posebno pomemben, dragocen instrument. Prav zato mora biti v ravnotežju z predstavniško demokracijo. To je treba ustrezno uporabljati, če ne bo stvar postala nesmiselna. To pa gotovo ni naš namen. To je edinstvena pobuda, ki bo, upam, da na koncu uspešna. Ne smemo pozabiti na to. To bom povedal tudi v belgijskem parlamentu. Začeli bomo razpravo, sicer nekoliko pozno. Potem pa še nekaj pripomb glede birokracije. Mislim, da to skrbi praktično vse prestolnice. Treba je misliti na to. Prav tako ste govorili tudi o uporabi moderne tehnologije. Evropa mora biti Evropa prihodnosti. Ne smemo gledati nazaj v preteklost. Potrebno je uporabiti informacijske tehnologije. Še enkrat ne povem, da bi bilo dobro, da bi imeli čim večjo udeležbo gospa Wallis je o tem že govorila, 16 let starosti bi bil lahko prak. Lahko pa se vprašamo, zakaj sploh prak. Vsak primer je to odlična priložnost, da se nekdo prvi seznani z evropskimi um, idejami. Mislim, da je to odlična um, možnost za vse. Hvala lepa vsem. Kolega iz Pola, uh, od Polsa parlament, meni je kiko. Kdo želi besedo? kolega iz polskega parlamenta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozważając kwestię... Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Glede zakonodane pobude evropskih državljanov, imamo vprašanje, ali lahko milijon ljudi pridobi večjo vlogo kot pa izvoljni predstavniki ljudi, poslanci. Kajti, če je to tako, potem je v bistvu zakonodajno gledano stvar mm, absurdna. Parlament ima v bistvu precej omejene možnosti, omejena poblastila, če to primerjamo z Evropsko komisijo. Parlament ima seveda proračunska poblastila, ampak zakonodajna poblastila Evropskega parlamenta so pravzaprav zanemarljiva, če to primerjamo s poblastili Evropske komisije. Če bomo državljansko pobudo uporabili za pripravljanje zakonov in če bo to na koncu Evropska komisija odločila, ali je neka pobuda spremljiva ali ne, potem bomo morda padli v past Edini akter, ki sprejme odločitve, bo še vedno Evropska komisija. Kajti ta komisija bo na koncu odločila, ali je neka pobuda v skladu z evropskimi vrednotami ali ne. Oziroma v okviru pristojnosti Evropske unije. Skratka, mislim, da je to problem pomankanja legitimnosti Evropske komisije napram Evropskemu parlamentu. Kajti Evropski parlament je tisti politični organ, ki ga državljani neposredno izvolijo. Zato mora imeti več zakonodajnih oblastil kot pa Evropska komisija. Potem pa še zniževanje starostne omejitve. Sem proti temu, da bi bila ta starost 16 let. Prej je nekdo vprašal ali bi sploh morali uvesti starostno omejitev, kaj to potem pomeni, da bi potem dovolili otrokom oziroma 13-letnikom, da podpišejo neko pobudo. Mislim, da tako daleč pa res ne moramo iti. Kajti, če ne bo starostne omejitve, potem bo lahko praktično kdorkoli pisal takšne pobude. treba je pač oceniti tudi psihološko pripravljenost mladine, naprimer. To ni teoretično vprašanje. To je pač povezano s socializacijo posameznika in pa tudi z vzgojo otrok. Logično je, če rečemo, da pri 18 letih nek posameznik odgovorno sprejme odločitve, v takšnem primeru se ga tudi teže manipulira. Na nekoga, ki pa je mlajši, pa je precej lažje vplivati, z njim manipulirati in na takšne mlade posameznike bi lahko vplivali politične stranke. Prav tako so nekateri ljudje zelo čustveni in takšni posamezniki bi lahko bili žrtve nekaterih idej, ki niso ravno dobre spend the following uh, half an hour, I suppose. Uh, first of all. Hvala lepa, sedaj pa. Mm, prosim, da še dobro izkoristimo naslednje pol ure. Najprej dajem besedo komisarju Ševčoviču, potem gospod Rud bo podal nekaj pripomp. Olivier Šastel ima prav tako tukaj kolega, ki ga predstavlja, potem bodo tukaj še poraževalci. Tukaj potem tudi predsednik, predsednica odbora za peticije tudi ona bo imela svojih pet minut za zaključne pripombe. Skratka, takšen je načrt. Najprej, gospod podpredsednik, imate besedo, zelo ste angažirani pri tej pobudi. Tukaj je potrebno odgovoriti tudi našemu polskemu kolegu. Seveda si prizadevamo, da dosežemo ustrezno ravnoteže, tudi Evropski parlament mora pri tem imeti ustrezno vlogo, tudi nacionalni parlamenti. Treba pa je pač ugotoviti, kako doseči čim boljše ravnoteže. Gospod komisar, beseda je vaša. Najlepša hvala, Zita. Najprej naj se zahvalim naši belgijski predsedujoči, gospod Rute, ki nas je opomnila na parametre eh, državljanske pobude. Torej, milijon podpisov, ki prihaja iz relevantnega števila držav članic, pobude so naslovljene na komisijo, samo če ima komisija pooblastila za sprejemanje zakonodaje na tem področju. To so torej tiste omejitve, ki jih je potrebno spoštovati, kajti to je zapisano v pogodbi in karkoli onkraj tega enostavno ne more. Eh, biti oblikovano kot državljanska pobuda in tukaj potem eh, tudi državljanom ne moremo ničesar obljubiti, ker komisija nima možnosti sprejemanja zakonodaje. Najprej Zakromova in Lawrence Pounce govorila sta o finančnem bremenu in postopku preverjanja. Tukaj smo poskušali najti najbolj uporabnikom prijazne in najmanj finančno eh, problematične rešitve. Zato smo prepustili državam eh, samim odločitev eh, za to, kako bodo preverjale podpise. Za komisijo ni pomembno, kako se bo to izvajalo in zato smo tudi povedali, da je povsem spremljivo, če se države odločijo za naključno na preverjanje, za preverjanje po vzorcih, kar pomeni, da bodo preverjale določen eh, delež podpisov in to nam zadostuje. Vendar pa določen element preverjanja mora biti prisoten, eh, In zato smo poskušali pri tej klauzuli biti kar eh, najbolj liberalni, zato da bi na ta način zmanjšali administrativno breme. Potem, kar zdeva komentarje gospe Grini in nekaterih drugih, eh, ti so se nanašali na dopustnost. Mislim, da sem tudi že v uvodnih besedah pojasnil, kako pomembno je, da ne ustvarimo neke platforme, ki bi se zlorabljale v napačne namene. In eh, kar zadeva komentarje gospoda Brunca in gospoda Nagija, kdo je tisti, ki odloča, kaj so evropske in kaj so sovjetske vrednote. Študiral sem v Sovjetski zvezi in lahko vam povem, da se. Uh, Eh, evropske eno, eh, vrednote precej razlikujejo od sovjetskih in eno, dokaj enostavno je med njimi razlikovati. Mislim, da tudi večina izmed vas zna zelo dobro razlikovati med evropskimi in sovjetskimi vrednotami. Imamo pa tudi eh, dokumente, če bi bili kdaj v dvomih, imamo temeljne pogodbe, imamo listino o temeljnih pravicah in mislim, da ne bo jedrska znanost odločiti se, katere vrednote so evropske in katere so povsem protievropske. Ampak vendarle, eh, Če bi se pojavil dvom o tem, ali uh, je komisija ustrezno se odločila ali zlorablja svoj položaj pri sprejemanju administrativne odločitve o registraciji pobude, obstaja možnost pritožbe nad to odločitvijo na Evropskem sodišču, kot seveda velja za katero koli odločitev, ki jo sprejme komisija. Uh, Torej, mislim, da je to uh, zelo trdna varovalka in zelo uh, trezen pristop, kar zadeva uh, to prvo fazo, preden uh, se začne uh, izvajanje pobude oziroma zbiranje podpisov. Uh, potem tisto, kar je povedal gospod Alvarez iz Grče, kaj bo naredila komisija s to pobudo. Mislim, da je gospod Lamasur zelo jasno povedal, da se bo komisija odzvala ravno tako, kot če bi dobila zakonodajno resolucijo iz Evropskega parlamenta. Kajti vemo, da je ta pobuda eh, zelo pomembna, ravno tako pa ta pobuda tudi narekuje dnevni red. Vendar pa komisija mora ohraniti svojo pravico pobude, prisluhniti mora državljanom, ampak vendarle, ker moramo spoštovati pogodbe med institucionalno ravnovesje, moramo spoštovati tudi dejstvo, da je komisija tista, ki ima, pobudo, ki ima pravico zakonodajne pobude in komisija je tista, ki se bo odločila, da bo oblikovala zakonodajo, da bo spremenila določeno zakonodajo ali pa da eh, ne bo storila ničesar. Kajti lahko pride do neke državljanske pobude, ki bo zbrala milijon podpisov, ki bo v pristojnosti komisije, pa se komisija vendarle ne bo odločila pripraviti novo zakonodajo. Morda eh, bo šlo za kaj z okoljskega področja, morda bi eh, kakšno poslovno združenje zahtevalo skrajšanje eh, porodniškega dopusta, je to v pristojnosti komisije, da bo zakon, komisija spremenila zakonodajo? Ne, in zato je zelo pomembno, da ima tukaj komisija zakonodajni monopol. Ali to pomeni, da bo komisija najpomembnejši akter in edini zakonodajalec v tem smislu? Ne. Uh, zato ker imamo samo pravico podati predlog. Potem pa bo seveda sledila razprava, kakršna je današnja v Evropskem parlamentu, v svetu, med državami članicami. Če se bodo seveda vsi strinjali, če bodo podprli predlog, bo ta merodajen. Mi smo seveda tisti, ki pripravimo predlog, ampak eh, zakonodajalca sta parlament in svet in ona dva sta tista, ki sprejme ta končno odločitev ali bo naš predlog na koncu pripeljal do neke uredbe ali bo preveden v zakonodajo. Potem tisto, kar je omenil gospod Klas eh, iz Evropskega parlamenta, eh, šlo je za vprašanje varovanja podatkov. Eh, tudi tukaj mislim, da smo si prizadevali najti najboljšo rešitev. Po eni strani se vsi strinjamo, da je izredno pomembno, da omogočimo spletno zbiranje podpisov. Eh, sicer bo ta instrument že v začetku zastarel, ampak ko se omogoči spletno zbiranje podpisov, se seveda odpirajo številna vprašanja glede zaščite osebnih podatkov. Gre za občutljiva vprašanja, veste, da je dan danes mogoče eh, trgovati s podatki, da se lahko pod, osebni podatki zlorabljajo. In zato smo bili zelo previdni eh, pri tem Eh, ko smo predlagali, kako naj bi se obravnavali osebni podatki državljanov. Eh, posvetovali smo se tudi z Evropskim poblaščencem za zaščito podatkov eh, in z drugimi. In Seveda mm, je potrebno poskrbeti za varstvo podatkov. Organizatori, ki bodo zbirali podpise, morajo biti odgovorni tudi za varovanje podatkov. In tukaj spoštujemo nacionalno zakonodajo. Uh, V določenih državah je to stvar civilnega prava, v drugih državah stvar kazenskega prava. In eh, to bo seveda odvisno od nacionalne zakonodaje, kako se bodo tega vprašanja lotili. Seveda pa eh, je zaščita osebnih podatkov zelo pomembna. Gospa Merisar iz Estonije, Eh, kar zdaj informacije o organizatorjih, zakaj smo to vključili. To je izredno pomembno zaradi transparentnosti. Gre za enostaven formular, kjer zapišeš, kdo so organizatorji, kakšen je namen pobude in uh, tudi kako se financirajo. Kaj ti gospod Klas je, tist, je bil tisti, ki je uh, dejal, da ne želi instrumenta, ki bi ga zlorabljali oziroma uporabljali samo organizirane politične organizacije, velike nevladne organizacije uh, ali lob, uh, lobistični krogi. Uh, Torej, potrebno je vnesti ustrezno mero preglednosti, torej je potrebno vedeti, kdo so organizatori in kako se financirajo. Uh, Na ta način lahko poskrbimo, da se za organizatorji ne skrivajo uh, lobijski interesi. In ko uh, bomo imeli to pomembno demokratično orodje, moramo biti seveda prepričani, da se preglednost spoštuje in da so vsi ti pomembni podatki na voljo, zato da si lahko ustvarimo jasno sliko o tem, kakšen je namen pobude in kdo je organizator. Kar zadeva starostno omejitev, eh, poljski kolega je o tem govoril in eh, tukaj vidite, da se mnenja predvsej krešajo. Po eni strani se nekateri zelo zauzemate za znižanje starostne omejitve, ker si, posku, si prizadevate v največji meri vključiti mlado generacijo. Po drugi strani so tudi eh, tisti, ki pravijo, da je potrebno ustrajati pri polnoletnosti. Uh, Eh, posvetovati pa se moramo o tem tudi z državami članicami, ki so pristojne za preverjanje podpisov. In eh, jasno je, da bi bilo z njihovega stališča bistveno enostavne izvajati preverjanje podpisov. Eh, če bi šlo samo za ljudi, ki imajo tudi pravico voliti in so že v državah vključeni v volilni register. Zato smo se odločili, da spoštujemo starostno omejitev za volitve v Evropski parlament, ki je 16 let v Avstriji in 18 let v drugih državah. Vendar pa je nedvomno to vprašanje, o katerem bo še govora tudi v okviru našega naslednjega trialoga. Najlepša hvala. I, um... Najlepša hvala, gospod Čirkovič. Zdaj pa dajem besedo gospodu Rotu za zaključne pripombe. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vendarle se je pokazalo, da obstajajo različna pojmovanja in eh, glede tega bi se tudi rad ponovno opredelil. Najprej, kar zadeva minimalno število držav članic. Tukaj bi še enkrat prosil, da se preveri možnost znižanja števila držav. Opozorjeno je bilo na birokratske ovire in mislim, da ne moremo reči, da je pobuda evropska samo takrat, eh, kadar državljani, ki jo podpirajo, prihajajo iz večine držav članic. Pomembno je tudi, da eh, gre za neko relevantno število, Eh, istočasno pa je seveda pomembno tudi, da eh, v vsaki državi sodeluje ustrezno število državljanov. Torej, tukaj ne bi preveč kompliciral. Drugič, tisto, za kar izredno prosim, je, da se dopustnost preverja povsem na začetku postopka. Tudi pri kolegih se je pokazalo, da eh, bi bilo nedvomno razočaranje veliko, če bi bilo v kasnejši fazi gotovljeno, da pobuda eh, ni dopustna, eh, ker ne spoštuje pogojev iz lezbonske pogodbe. Ravno tako se zauzemam za to, da obstaja možnost, eh, da se končna odločitev Evropske komisije postavi pod vprašaj s pritožbo na uh, Evropsko sodišče. Mislim, da moramo to pravno sredstvo predvideti tudi v tem postopku in mislim, da je zato Evropsko sodišče prava instanca. Eh, govora je bilo o precej kontroverznostih glede starostne omejitve. Morda bi lahko našli nek kompromis. Zakaj ne bi tudi tega prepustili posameznim nacionalnim državam in njihovim določbam? V nekaterih državah je mogoče voliti že pri 16, v večini držav je to 18 ali pa 21 let. In mislim, da se moramo tukaj preprosto opreti na to, eh, kar je predvideno v tradicijah nacionalnih držav. Ne, da bi to kakorkoli negativno vplivalo na evropsko razsežnost te pobude. Tisto, kar bi na koncu želel še jasno podariti, je, da da um, za to, da bodo to vrstne pobude uspešne, potrebujemo določen uh, zavezujoč element. Mislim, da uh, komisija ne more odstopati od tega, da ima monopol, ampak vendarle mora uh, podpornikom in predlagateljem pobude uh, pojasniti vsaj, kaj se bo s to pobudo zgodilo. In, uh, v to mora vključiti tudi druge organe, še posebej Evropski parlament. In mislim, da mora iz tega izhajati določena odgovornost komisije do pobudnikov. In pa še za konec prošnja. Ne vem, ali sta o tem že govorila komisar ali predstavnik sveta. E, že eno leto je, odkar je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Mesece že razpravljamo o o izvajanju zelo pomembnega dela Lizbonske pogodbe in zato je toliko bolj pomembno, da se sedaj skrbno poskrbujemo, eh, da si vzamemo čas, ki ga potrebujemo, ampak vendarle ne smemo pozabiti na to, da moramo čim hitreje zaključiti ta postopek, zato da bodo tudi državljani dobili vtis, da je tudi za nas pomembno, da je ta pobuda čim hitreje omogočena. Najlepša. Hvala. Ne, e, torej zelo nas veseli, da je e, tudi eden od predstavnikov sveta odstav z nami in nekaj vprašanj je bilo naslovljenih tudi na njih. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi rad opravičil državnega sekretarja, ta je moral namreč oditi, ker ima nek drug sestanek. Gospod komisar Ševčovič je predvsej zgovorno odgovoril na številna vprašanja, zato ne bi se pravno spuščal v podrobnosti nekaterih tem. Ampak nekaj pa bi vendarle še enkrat omenil, kajti to se bolj nanaša na države članice, namreč preverjanje osebnih podatkov. Več vas je to temo omenilo, dejali ste, da se je potrebno izogniti birokratizaciji, da mora biti sistem čim bolj enostavan. Seveda, tudi svet se s tem strinja kot je povedal gospod komisar, mislim, da smo poskušali doseči sistem, ki bo čim bolj prožen. Ampak gledajte, treba se spomniti na to, da so tukaj odgovorne države članice. To je nekaj posebnega, kajti glede na pravila bodo morale države članice preveriti te podatke. Gotovo se boste strinjali. To je zelo pomembna stvar, kajti Treba je zagotoviti vredostojnost tega instrumenta. Zato potrebujemo ustrezno resen nadzor. Še toliko bolj, ker je potrebno to preverjanje opraviti čim hitreje, tako da ne bi preveč zalečevali postopka. V osnutku dokumenta sveta se govori o treh mesecih preverjanja. Svet je zato zasnoval tudi prilogo. Ta kaže korak za korakom ob upoštevanju posameznih nacionalnih specifičnosti, nacionalnih zakonov. In tukaj so zapisani določeni podatki, ki jih je potrebno zapisati. Želimo, da je ta sistem čim bolj enostaven, ne preveč kompleksen. to vprašanje za države je zelo pomembno. Razprave v svetu niso bile ravno enostavne. Zato bi se še posebno zahvalil španskemu predsedstvu, da je odlično pravilo to delo in da so na koncu dosegli to soglasje, ki ga sedaj imamo pred seboj. Mislim, da je to rešitev, pri kateri je gotovo jaz smiselno ustrajati. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa, kot sem napovedala, imamo priložnost, da ponovno prisluhnemo poročevalcem. Glede na to, da sem sodelovala z gospodom eh, Lamasurjem, bom jaz tista, ki bom podala zaključke, zato prosim eh, Alena, da poda prve pripombe. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo tole bi omenil gospod komisar in pa predstavnik sveta sta že povedala veliko zanimivih stvari, dala sta veliko pomembnih odgovorov, prav tako se bodo na to navezali še nekateri kolegi. Rad bi se vsem eh, zahvalil za sodelovanje, za kritične pripombe, predvsem tudi predstavnikov nacionalnih parlamentov. Sedaj se treba vprašati, kakšen bo to postopek in kakšne bodo posamezne vloge naši razpravi, mislim, da je postalo jasno tole. Ko se bodo tri institucije do konca leta odločile, kakšen bo postopek, tak je cilj, moramo iti naprej. In mislim, da je možno, da bomo ta dogovor dosegli do konca tega leta. To pa še ne pomeni, da bodo državljani lahko že 1. januarja 2011 vlagali prve pobude. Kaj ti? potrebujemo tudi to, da se um, izvajanje tega prenese v nacionalno pravo posameznih držav. To je tako kot pri varstvu podatkov. Imamo neka evropska pravila, ki veljajo za vse države članice, ampak vsaka država pa ima potem še svoja izvedbena pravila. Evropska uredba bo opredelila določene skupne predpise za celotno EU, za vse države potem, glede izbiranja podpisov, preverjanja podpisov, to pa bo v glavnem odvisno od nacionalnih predpisov in zakonodaje. Seveda bo marsik odvisno tudi od vsebine teh predpisov. Vse je odvisno od posamezne države članice. V nekaterih državah bo vlada sama lahko sprejela nacionalne predpise, naprimer v Franciji se to počne s odlokom. V veliko državah, morda v veliki večini držav, pa potrebujemo nacionalne izvedbene predpise. Tudi v Franciji mislim, da potrebujemo takšne predpise, kar pomeni potem tudi, da potrebujemo sodelovanje nacionalnih parlamentov. Pri vsem tem je treba poskrbeti za to, da bo postopek čim bolj enostaven in učinkovit. V vsakem primeru bodo nacionalni parlamenti imeli vlogo pri sprejemanju tega sistema. Drugo vlogo, ki jo lahko igrajo, če želijo evropski nacionalni parlamenti, politična, ne pa samo pravna razsežnost. Tu gre za spremljanje uveljavljanja različnih pobud. Te pobude bodo uspešne ali pa tudi ne, Ampak v vsakem primeru, če bo za nekaj izbrano veliko podpisov, potem bo to pomenilo, da državljane to skrbi. Če na to komisija tega ne bo pretvorila v zakonodajni akt, potem bo to politična napaka, kajti ne bomo upoštevali želja evropskih državljanov. In mislim, da je treba tukaj o tem jasno razmisliti, ne glede na to, kaj bo pisalo na koncu v uredbi. V našem interesu je, da se tukaj izmenjamo naše zamisli. Kajti izkušnje bodo pokazale, da imamo kar veliko pobud na nekaterih področjih, kjer imata EU in pa država članica skupne pristojnosti. Sedaj bomo dali državljanom to možnost pobude. Državljani bodo dejali, pogledajte, to je zanimivo področje in v tem primeru je potrebno poskrbeti za to, da bomo imeli možnost odzivanja na evropski ravni, to bo počela Evropska komisija, to torej je njena pristojnost in odgovornost, potem bo se s tem ukvarjal tudi Evropski parlament in pa svet. Prav tako pa bo treba potem eh, se odzvati tudi na nacionalni ravni. Prav zato sem tudi še posebej vesel, da smo imeli danes ta sestanek in eh, dobro je, da bi imeli še vedno takšne stike, tako da bomo videli, kako upravljali s tem postopkom v interesu naših državljanov. Hvala. Eh, merci beaucoup, Alain. Hvala, Alain. Dajan. Najlepša hvala. Veliko je bilo povedanega danes in mislim, da je bilo to zelo korutno tudi za nas kot poročevalce. Eh, samo nekaj je, na kar bi se rada odzvala. Kot podpredsednica tega parlamenta, namreč kar nekaj eh, komentarjev je šlo v smer, da nekako Evropski parlament in drugi parlamenti. Eh, postajajo šipkejši zaradi tega procesa. In ne se vrnem na to, kar je povedal gospod Šefkovič na začetku. Kot posledica Lizbonske pogodbe so eh, zmagovalci eh, Evropski parlament, nacionalni parlamenti in državljani. To so tisti trije, ki so pridobili pristojnosti. In glede na to, da sem sama sodelovala v razpravah o tem, eh, kako eh, bodo v prihodnje naše institucije sodelovale, eh, lahko vsekakor rečem, da je naš parlament močnejši. Eh, tudi zaradi pravice pobude in zaradi odziva komisije. In enake argumente lahko podamo tudi, ko gre za državljansko pobudo. Parlament ima pravico, da prejme odziv na svojo zakonodajno pobudo v roku treh mesecev in enako lahko pričakujemo tudi, ko gre za državljansko pobudo. Parlament ima pravico, da komisija oblikuje zakonodajni predlog v roku enega leta, če ne, pa imamo pravico dobiti obrazložitev, zakaj ne. In enako pravico morajo dobiti tudi državljani. In kot je že dejal Ala in drugi, če se to ne bo zgodilo, eh, bo politično gibanje na evropski ravni in tudi na nacionalni ravni tako, da bo vseeno nastala neka motivacija za napredek, tako da se vsa ta energija, vse to delo ne bo izgubilo. Uh, Eh, zato je odvisno od nas, kako dobro bomo sodelovali, ampak eh, ta ideja, da zaradi tega parlament izgublja na moči, je za me nespremljiva. In eh, res imam občutek, da smo vsi pridobili na moči, tako v parlamenti kot ljudje. Najlepša hvala. In glede na to, da ste ena od naših najbolj eh, izkušenih eh, podpredsednic, vaša beseda nekaj šteje. Gospod Hefner, ja, spregovoril bom v svojem jeziku, zdaj v zaključku tudi vsi ste. Vsi ostali ste govorili o maternih jezikih. Najlepša hvala in to lahko rečem v imenu vseh pročevalcev za te eh, številne in zelo zanimive treplodne prispevke. Eh, mislim, da bi bilo nemogoče zdaj se odzvati na vse. Eh, nekaj vprašanj je že bilo eh, odgovorjenih, nekaj tem izpostavljenih. O marsičem bomo še razmislili. Morda za zaključek samo nekaj ključnih točk. Najprej. Želimo ustvariti instrument za državljane in nič drugega. To pravim zato, ker je gospod Brons govoril o tem, kako bodo to zlorabljala evropska podjetja in tako naprej če bi uh, si pogledal predlog, uh, bi videl, da gre izključno za fizične osebe, gre za instrument za državljane in za nikogar drugega. Uh, potem drugič, uh, seveda se uh, sodna praksa uh, Eh, sodišča lahko naša samo na postopkovni, postopkovni vidik, postopkovno plat pobude, ne more pa sodišče posegati vsebinska vprašanja. Eh, mi zgolj želimo, da obstaja eh, nek postopek, ki daje predlagateljem občutek, da imajo pravico in da nekdo prisluhne njihovim pritožbam, tudi če je njihova prva pobuda končala v nekem košu. In pa tretjič, in eh, s tem bom pravzaprav tudi že zaključil, oziroma pravzaprav še nekaj drugega. Želimo, da se dopustnost preverja na začetku, istočasno pa želimo komisijo tudi uh, oprostiti eh, nekega eh, pritiska, da bi morala že v tej prvi eh, fazi preučiti vse pravne vidike. Eh, Eh, na začetku je potrebno enostavno preveriti, ali eh, je to v pristojnosti Evropske unije, ali ima komisija pravico pripravljati zakonodajo na tem področju, eh, preveriti, da zadeva ni posebno nasprotju z evropskimi vrednotami, da ne gre za neko zlorabo. Torej, potrebno je preveriti ta temeljna vprašanja, ko je to preverjeno, lahko državljani začnejo začnejo, končna presoja pa bo seveda izvedena na koncu. In pa še nekaj, kar je zelo pomembno. Prisluhnil sem eh, vsem eh, vam, vsem, ki ste spregovorili in istočasno poznam tudi stališča vaših vlad. In eh, lahko povem, da se včasih ta stališča zelo razhajajo. Eh, to je seveda v veliki meri odvisno od tega, koga vprašaš in kaj vprašaš. Vlade smo naprimer eh, spraševali, katere dokumente potrebujejo, da lahko preverijo identiteto tistih, ki so podpisali. In eh, potem so odgovarjala različna ministerstva, ki so odgovarjala, da potrebujejo osebno izkaznico, potni list, lovsko izkaznico in karkoli pač mi v tem trenutku pa bolj sprašujemo o tem, kako stvari tečejo pri obstoječih sorodnih postopkih, kaj se tam preverja. Eh, kaj ti tam z redkimi izjemami se to vrstnih dokumentov niti ne zahteva. Eh, torej, niti ne zahtevajo teh dokumentov, ki bi jih zdaj pa kar naenkrat potrebovali za državljansko pobudo. Eh, in zato sprašujemo, kakšna je praksa in večinoma gre za ime, priimek, naslov in podpis in to zadostuje.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 res ne želimo ustvariti nekega instrumenta, ki bi bil na evropski ravni bistveno bolj biotraktičen kot na nacionalni ravni in to samo zato, ker to zdaj zahtevajo nacionalne države. E, to bi ustvarilo tudi napačne predsotke v, do Evropske unije in zato e, pozivamo tudi vas, da stopite v dialog z vašimi vladami, kajti e, zdaj v svetu teče trilog o končni rešitvi in morda bi bi tudi vi lahko eh, pozvali vašo, vaše vlade, da se zauzemajo za bolj pragmatične, bolj enostavne rešitve. Najlepša hvala. Eh, imamo to srečo, da je z nami tudi predsednica odbora za peticijo, ki ji zdaj dajem besedo. Hvala jo, eh, Ringra. Najlepša hvala, ker ste mi dali besedo, gospa Gormaj. Rada bi izkoristila to priložnost in se zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ravno tako predsedniku Kasiniju, ki se je strinjal, da bomo z odborom za peticije organizirali skupen medparlamentarni sestanek. Sporazumeli smo se tudi o postopku. Razprava je bila zelo zanimiva in utrdila me je v prepričanju, da je naša pobuda res dobra in da je dobro, da Oba odbora sodelujete, torej tako odbor za peticije, kot tudi odbor za ustavne zadeve. Lahko povem, da kar zadeva to občutljivo fazo postopka, imamo eh, svoje pristojnosti in eh, z veseljem sem prisluhnila stališčem nacionalnim parlamentov. Zdi se, da se nacionalni predstavniki strinjajo v eni točki. Namreč eh, pred nami je zelo zanit, eh, ker ne na zadnje smo evropskim državljanom podelili novo pravico. Ravno tako sem slišala, da se stališča zbližujejo. To ne velja samo za predstavnike evropskih institucij, ampak eh, to velja tudi za predstavnike nacionalnih parlamentov. Določene razlike so se pojavile in te so se izkazale v posameznih prispevkih. Vendar pa Po mojem mnenju eh, so ti eh, dvomi upravičeni, ker izražajo določeno razkabljenost. Vendar pa, po mojem mnenju, to ne pomeni, da imamo določen političen namen, ki bi odrekel pravico državljanov, da bi sodelovali v delu uh, evropskih institucij. Drugače povedano, državljanom želimo omogočiti, da postanejo so zakonodajalci, eh, če uporabim ta koncept. Potem pa. Nekateri ste izrazili določen dvom in tukaj se tudi strinjam z vami, zato mislim, da se bomo k tem točkam še vrnili. V mislih imam časovnico in nekoliko kasneje se bom pomudila pri tej točki mojem mnenju ste vsi zelo jasno poudarili dejstvo, da pospešimo časovnico in čim prej zaključimo ta postopek. Ne na zadnje, državljani že dal časa pričakujejo evropsko državljansko pobudo in verjetno ne bodo razumeli, zakaj se daj, ko Lizbonska pogodba velja, ta postopek zavlačujemo. Pročevalci so predlagali časovnico. In eh, mislim, eh, da bodo seveda oni morali opraviti eh, zelo veliko dela in to bo obremenilo predvsem poročevalce. Ampak, če upoštevamo intenzivno izmenjavo mnenj na ravni komisije in sveta, se mi vseeno zdi, da bi lahko spoštovali omenjeno časovnico, kot je bila danes predstavljena. Ravno tako bi rada omenila tudi tole. Dva dokumenta strani odbora za ustavne zadeve in strani odbora za peticije pa zelo dobro odraža ta, ta stališča, ki so po mojem mnenju usklajena. Seveda določene razlike obstajajo. Recimo, kar zadeva vlogo odbora za peticije, ta bi lahko odigral pomembno vlogo v tem postopku. Kljub tem razlikam pa sem vseeno prepričana, da bodo posamezniki, ki bodo sodelovali v tem procesu, dovolj odgovorni in da bomo lahko presegli določene ovire, ki bi se lahko pojavile v končni fazi postopka. Dovolite mi tudi, da izkoristim to priložnost in vas pozovem, da še dodatno sodelujete pri tej razpravi v prihodnosti. To ste povdarili mnogi. Potem pa še postopek dopustnosti. Številni ste izpostavili ta vidik. Sama se strinjam s tistimi, ki ste rekli, eh, da želimo ta postopek čim bolj poenostaviti. Kljub temu pa moramo izoblikovati jasna merila pri dopustnosti in to bi rada še enkrat podarila. Merila dopustnosti morajo biti čim bolj jasna in tako bomo v čim večji možni meri tudi eh, zagotovili možnost eh, oziroma diskricijsko pravico, ki se bo upoštevala v kasnejši fazi pri odločanju. Če sedaj nekoliko bolje razdelamo koncept in merila dopustnosti, bi bilo dobro, če, če bi razmislili še o eni točki, da bi omogočili manjše število podpisov, ki se zahtevajo v tej fazi postopka. To je število podpisov, ki se mora zbrati eh, do faze, ko preverjamo dopustnost. Milijon podpisov se preverja samo takrat, če ste predhodno že preverili in ugotovili, da je ta predlog, ki ga pobuda obravnava, dejansko dopusten. Tako bi se izognili nepotrebnemu delu ravno, tako ne bi tako nepotrebno časi, tratili časa posameznikov in evropskih inštitucij. To mislim, da je zelo pomembna točka in moramo jo upoštevati. Ravno tako bi bilo zelo dobro, če bi ocenili vlogo, ki bi jo lahko odigral odbor za peticije. Potem pa še zadnja točka, spremljanje izvajanja. Verjamem, da tako govorniki, ki so sodelovali v razpravi, pa tudi poročevalci, eh, so poudarili pomen eh, tega projekta. Vprašanje je, kaj bo z Evropsko komisijo, kaj se bo zgodilo. Če smo rekli, da je to pobuda, ki je spremljiva, da je to že rekla Evropska komisija, kaj bo Evropska komisija naredila? Ali bo delovala samostojno ali pa bo sprožila razpravo? Koga bo povabila k tej razpravi? Kako bo razprava potekala? Ali bo tukaj sodelovala Evropska komisija v obliki javne razprave ali bo Evropski parlament pomagal pri tem projektu? Mislim, da odbor za peticije mora odigrati določeno vlogo, kar ne na zadnje smo tradicionalno igrali vlogo umestnika in smo bili posredniki med institucijo in državljani. Ne bi bilo dobro, če bi govorili samo o tem, da bi Evropska komisija sprejela odločitev in mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se pomudili pri možnosti priziva oziroma pritožbe. Veliko bolje bi bilo, Če bi jasneje izpostavili tiste točke, ki bi nam omogočile, da bi opravičili negativno odločbo strani komisije oziroma da bi lahko argumentirali, zakaj se Evropska komisija ni odločila, da bo predstavila zakonodajni predlog, kot je bil zahtevan v Evropski državljanski pobudi od državljanov. Potem pa, nekateri ste govorili, da obstaja nevarnost, da bi se evropska državljanska pobuda in peticija prekrivali. Nekateri ste rekli, da vsaka pobuda državljanov, ki naj bi bila dopustna zaradi tega, ker ni spolnevala merila, bi se lahko preoblikovala v kasnejši fazi in bi postala peticija. Sama menim, da ne, imemo, ne smemo iti po tej poti. Dobro bi bilo, če bi se izognili zmedi, kar ne na zadnje bi res eh, tako oslabili moč inovativnega instrumenta, ki ga dajemo v roke državljanov. Peticija predstavlja možnost, eh, da evropski državljani vstopijo v dialog z evropskimi institucijami. Tako lahko opozorijo na morebitne kršitve evropske zakonodaje oziroma evropskih pravil. Ravno tako lahko pozorijo na napake drž države, ki ni spoštovala evropske zakonodaje. Po drugi strani pa je evropska državljanska pobuda instrument, s katerim želimo pomagati državljanov, tako da bodo prispevali k zakonodajnem postopku Evropskega parlamenta. In to je nekaj povsem drugega kot peticije, ki smo jih tradicionalno obravnavali v našem odboru. Ravno zato se mi zdi nujno, da o tej zadevi temeljito premislimo. Poleg tega pa bi se rada zahvalila vsem, ki ste prispevali k tej razpravi, predvsem se seveda zahvaljujem poročevalcem. Uspelo jim je, da so sodelovali, ekipa je bila zelo uspešna. Nekateri ste sprva dvomili, spraševali ste se, ali bodo štirje poročevalci lahko upravili dobro delo. Zdi pa se mi, da sedaj, ko je za nami že kar nekaj mesecev dela, lahko vidimo, da smo se odločili za dobro pot, ker je delo res zelo uspešno. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsednica. Ja, ženske so bile udeležene v tem projektu in seveda tako je ekipa opravilno sposobna, kar ni nič čudnega. po mojem mnenju sta se v razpravi pokazali dve točki. Namreč, da je Evropska unija oziroma Evropski parlament samo navidezna inštitucija, da je to nekakšen navidezen postopek, temu seveda nasprotujem. Seveda bomo izhajali iz tega, da je to nov instrument, ki ga nikakor ne smemo zlorabiti. In lahko postane tudi najbolj demokratičen instrument Evropske unije. Številni ste rekli, eh, da mora biti to instrument, ki naj bi bil čim bolj uporaben za uporab, prijazen za uporabnika, potem moramo upoštevati načelo varstva podatkov in eh, se moramo izogniti temu, da ljudje ne bi eh, bili razočarani in da moramo ustrezno preveriti ta postopek. Potem pa želeli bi, da bi prišlo do čim eh, večjega števila evropskih državljanskih pobud, eh, da bi državljani izkoristili to novo priložnost, v katero vsi verjamemo. Nevredno vsi veste, da je evropska državljanska eh, pobuda nekaj, kar dolgujemo našim državljanom že kar nekaj časa. Zato res verjamem v skupno delo parlamenta, komisije in sveta. Mislim, da to tudi dokazuje, da lahko zelo dobro sodelujemo. In kar zadeva Evropski parlament, lahko povem, da trdo delamo in upamo, da bo ta dokument na voljo čim prej. Zdaj pa je to v rokah nacionalnih parlamentov oziroma nacionalnih vlad. Vprašanje je, zakaj in kako bomo lahko delovali. Zakaj eh, smo spicali ta sestanek še pred novembrom, ko bomo pripravili to poročilo? Želeli smo zvedeti, kakšno je vaše stališče. Želimo, da stopite v stik z vašimi vladami, tako da lahko ta instrument zaživi v praksi. Veliko je odvisno od nacionalnih parlamentov, kako lahko pravzaprav udejanjimo to pobudo v praksi. Mi kot Evropski parlament. Uh, kot tudi komisija smo poskrbeli za to in isto velja za Olivija Šastela skupaj eh, z njegovo ekipo. Boste sodelovali z nacionalnimi parlamenti, vi ste predstavniki nacionalnih parlamentov, zato potrebujemo vašo povratno informacijo. Ravno tako bi se rada zahvalila vsem tistim, eh, ki ste ostali tako dolgo z nami. Ja, ob koncu vidimo, kdo so tisti pogumni obrazi. Najlepša hvala vsem nacionalnim poslancem, eh, hvala tudi tolmačem in naj omenim tudi osebe direktorata za nacionalne parlamente, ker so pravili res veliko dela. Poskrbeli so za to, da so zbrali predstavnike 27 držav članic. In verjamem, da so tudi dokazali že večkrat, da naš odbor in odbor za peticije sta pripravljena sodelovati. In res sem vesela, da tukaj tri ženske predsedujemo prišlo je do krize, zato so odgovorni moški, ampak zdaj bomo prevzeli uh, mi oblast v roke. Ampak to je, vse, to je nek šala, ampak kakorkoli že, hvala vsem, ker ste prišli. Veliko je odvisno od nas, kako bomo poskrbeli za to, da državljanska pobuda zaživi. To je dobra priložnost eh, za državljane, da bodo dejansko verjeli v evropske, evropski demokratičen projekt. Izkoristimo to priložnost. Hvala vsem. Thank you